as our uh, chairman is uh, not present for today, tomorrow. Glede na to, da predsednika danes in jutri ne bo, bom uh, sama predsedovala sestanku danes, uh, jutri popovdan pa bo predsedoval gospod Kirkop. Najprej um, sporočila predsednika. Obostiti vas moram, da 20 točka, ki se nanaša na sodelovanje s tretjimi državami in eh, praktično izvajanje direktive o vračanju. Gre za poročilo Papa Nikolaev, ki je na dnevni točki jutri predstavljena. Jutri do povdan ob 9. bomo začeli z deseto točko ki se nanaša na okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo. Gre za poročilo Gomeš to je prosila poročevalka. Na to bomo nadaljevali z deveto točko, s tretjimi državami, katerih državljani moramo imeti vizume pri prehodu zunanjih meja in države, katerih državljani so vprašeni te zahteve. Potem glasovanje glede četrta je 14. točke za mrzitev in zaplemba, tu gre za poročilo Makovej, bo potekalo kot gladno, zadnjo glasovanje in to smo spremenili na prošno poročevalke. Poleg tega poročilo Gijom in Tenok pod točko 15 in 18 na dnevnem redu zaključujemo. Vendar pa točk ne bomo zaključili pravočasno, tako da jutri glasovanje še ne bo moglo potekati. Glasovanje bomo morali prestaviti na januar 2014 drugi dve poročili, ki se nanašata na MFF, torej Marionesko in Jakolino, pa sta bila predložena. Večina skupin pa je dejala, da želi glasovati o celotnem svežnju za večletni finančni okvir januarja, potem, ko se bodo zaključila pogajanja o horizontalni uredbi. Če ni ugovorov k spremembi dnevnega reda, je dnevni red s tem sprejet ni videti, da bi kdo ogovarjal, torej je dnevni red sprejet. Na to pa so zahtevane vaša potrditev priporočil koordinatorjev. Najprej imenovanje poročevalcev, torej poročevalka Kinga Gal, torej jaz, kot poročevalka za Cepol. Potem gospa Renata Weber za sklep sveta o sklenitvi sporazuma o sodelovanju med eh, državami članice Evropske unije in Evropsko unijo na eni, na eni strani in Guatemalo, Hondurasom, Nicaragvo na drugi strani ter Kostariko. Potem gospa Fajon je bila imenovana za poročevalko za pogajanja med Evropskim parlamentom in svetom, ko gre za navedbo državljanov, ki morajo imeti vizum pri prihodu mej tretjih držav in državljanov, ki so izuzeti iz te zahteve. Če ni ugovorov, k priporočilom koordinatorjev so torej priporočila sprejeta. Ni videti, da bi kdo ugovarjal. Na to naslednje obvestilo, torej Dodatni sestavki v letu 2014. Tri dodatne sestanke navajamo, torej 13. januarja v Strasburu, 21. januarja popovdan v Bruslju in 3. februarja v Strasburu. Na to glede današnjega tolmačenja. Žal 16. ne bo na voljo tolmačenje v danščino, torej 16. in 17. Finsko, estonsko in hrvaško. Hrvaški jeziki prav tako ne bodo na voljo in vas prosimo za razumevanje. Sedaj pa prehajamo na odobritev poročila oziroma zapisnika z 3. oktobra in 17. oktobra 2013. Če do konca jutrišnjega sestanka ne bo govorov, bosta zapisnika sprejeta. Sedaj pa prehajam na peto točko na dnevnem redu in danes z veseljem pozdravljam podpredsednico Evropske komisije Vivian Redding ki je pristojna za pravosodje temeljne pravice in državljanstvo. Vabim jo, da torej predstavi rezultate sveta 5. in 6. decembra. Gospa Reding, lepo pozdravljeni, beseda je vaša. Najlepša hvala, predsedujoča. Zadovoljna sem, da sem lahko ponovno v tem odboru. Prejšnji teden sem bila udeležena pri vaših razpravah javni predstavitvi o razkriti NSA in govorili smo o tem, kako, kaj bi lahko storili za ukrepitev zaščite zasebnih eh, oziroma osebnih informacij naših državljanov, ko gre za odnose z ZDA, vendar ne samo za odnose z ZDA. Danes eh, bom spregovorila najprej o interni reformi zaščite podatkov. Ko govorimo o interni reformi, gre za sodelovanje Evropskega parlamenta in komisije. Gre za mm, točko zaščite osebnih podatkov, ki smo jo unesli na našo agendo. To je v interesu tako mm, z poslovnih partnerjev kot uh, tudi državljanov. Pokazali ste veliko zavezanost k temu in tudi v svojem glasovanju oktobra izkazali svojo zavezanost tem vprašanjem. Zelo pomembno je, da bo glasovanje na plenarnem odboru potekalo še pred eh, začetkom eh, krajšega odmora, v katerem bo priložnost za pregled opravljenega dela v okviru parlamenta. Zaključek teh razprav zaključka teh razprav pa na svetu v decembru ni bilo moč doseči. Mislim, da prav tako nismo dosegli napredka. Menim, da smo šli celo korak nazaj. Edina možnost je torej ta, da ukrepa grško predsedstvo. Grško predsedstvo je reformo zaščite podatkov postavila v spredje kot eno svojih prednostih nalog. Prepričana sem, da bo to ustvarilo dodaten zagon. Marca predsedstvo predvideva dos doseganje skupnega pristopa in to. Ta ambiciozen načrt pozdravljam. Dobro bi bilo, če bi lahko tudi parlament na maršalskem plenarnem zasedanju lahko pravčil to področje. Danes bi vas rada obvestila še o enem pomembnem skupnem cilju. Že dlje časa sodelujemo na tem področju in tu gre za procesne pravice. Imamo torej zaščito postopkovnih pravic v kazensko-pravnih postopkih. Veste, da se s tem področjem ukvarjamo že odkar eh, sem eh, začela delovati kot komisarka, že na zaslišanju sem obljubila, da bomo napredovali na tem področju. Sprejeli smo tri direktive, pravico do prevajanja in tolmačanja, pravica do obveščenosti v, v postopkih in pravico do dostopa do odvetnika. Prav tako smo okrepili pravice žrtev. Vašemu odboru bi se rada zahvalila za nenehno podporo. Ne samo, da ste delali na teh dosjejih, gre za statute, ki predstavljajo mejnike na področju kazenskega prava. Kmalo se bo začelo prenašanje v nacionalno zakonodajo. 21. novembra sem predstavila tudi svežen glede dodatnih pravic v postopkovnih eh, post zadevah. Podali smo torej predlog komisije. Najprej domneva o nedolžnosti. Vemo, da se to sliši samoumevno, vendar ni vedno tako. To živstvo naj bi bilo vedno tisto, ki naj bi dokazalo, da je osumljenec kriv. Torej, ni osumljenec tisti, ki naj bi dokazal, da ni kriv. Poleg tega je treba zagotoviti, da ima osumljenec možnost, da izpodbije obtožbe in treba je zagotoviti, da ima možnost pričati. Potem gre tudi za okrepitev pravic otrok, ki so vključeni v procesne postopke. Vemo namreč, da otroci vedno ne razumejo posledic lastnih ravnanj. Tako ne bi smeli predvideti možnosti, da se otrokom odreče pravica do odvetnika. Odvetnik bi moral biti vedno prisoten. Uživati bi morali tudi druge varovalke, naprimer pravilno obveščenost, pomoč strani starših oziroma drugih odraslih skrbnikov, potem zaščita pri zaslišanju in vse to naj bi prispevalo k temu, da bi zaščitili pravico otrok v postopku zaslišanja in vključili oziroma zagotovili tudi njihovo primerno sodelovanje v postopki. Prek priporočila predlagamo naj države članice sprejmejo podobne varovalke tudi za druge občutljive osumljence, naprimer tu imamo v mislih osebe z invalidnostjo ali pa osebe z manjšimi umskimi sposobnostmi. Poleg tega predvidevamo tudi okrepitve v prvih korakih eh, procesnih postopkov, ko gre za opredeljevanje osumljencev, ki so, so potrebni dodatne pomoči. Prav tako želimo zagotoviti pravno pomoč eh, za osumljence tako v državi izvršitve kot v državi obravnave. Prav tako si želimo, da bi države članice sledile objektivnim kriterijem pri odločanju o tem, ali je osumljenec pravičen do pravne, posebne pravne pomoči. Tu krepimo trenutno so, sodno prakso in si prizadevamo za usklajevanje posameznih kazensko-pravnih um, sistemov in s tem želimo zagotoviti večje zaupanje med samimi pripravami pravnimi sistemi. Vem, da je sicer nekoliko pozno, ampak upam, da bo lahko vaš odbor začel delati na teh dosejih, tako da bo lahko prihodnjemu parlamentu zapustil dediščino, na podlagi katere lahko nadaljuje svoje delo. Prav tako bomo spodbujali napredek pri obravnavi v samem svetu. Potem glede zaščita proti poneverbam in proti ponarejanju. Tu pozdravljam vaš napredek. Vesela bi bila, če bi lahko parlament sprejel svoje stališče čim prej, kajti tako bi lahko obe direktivi sprejeli še pred poletjem prihodnjega leta. To bi bil namreč eh, pomemben signal za preostanek sveta, namreč, da si Evropski parlament prizadeva za krepitev. Uh, pravic državljanov in za zaščito evropskega proračuna. Prav tako naj vas obvestim o namenih prvotnih predlogov komisije. Namen je okrepiti pravni okvir in se boriti proti novim oblikam eh, kaznjivih dejanj. Če tega ne bomo storili, bodo ogromni zneski, ki jih plačujejo davkoplačevalci, še naprej končali, končevali v napačnih žepih. Ob koncu predstavitve naših um, predlogov. Naj pozdravim predloga gospoda Brostasijeviča in uh, gospe Jimenez Makeril, ki se nanaša na svežen o drogah. In ne nazadje še pravosodni semafor. Verjetno veste, da je Evropska komisija razvila mm, to pobudo v okviru mm, dela na področju evropskega semestra. Ta semafor naj bi zagotovil primerljive, zanesljive mm, podatke glede učinkovitosti in kakovosti nacionalnih pravosodnih sistemov. Namenjen je to en pregled v stanje vseh državah članicah iz enake drugega zornega kota, tako da bi ugotovili, kakšno je splošno delovanje pravosodnih sistemov pozamih držav članic. Ta semafor ni pravni instrument ali pa priložnost za tekmovanje. Gre za informacijski sistem. Gre namreč eh, za sodelovanje organa sveta, sepeš, in temelji tudi na študijah, ki jih je izvedla komisija sama. Lani smo skupaj z odmorom eh, pripravili študijo in jo vrednotili skupaj s komisijo. Tri države članice, ki so prav tako članice Sveta Evrope, Španija, Združeno kraljestvo in še ene izmed držav članic so uporabile to ta sklep zato, da bi začasno zaustavile sam postopek in da bi pod vprašaj postavile celoten sistem pravosodnega semaforja. Čeprav kot komisija podpiramo samo študijo, še naprej sodelujemo s pravosodnimi ministri in sedaj nam je uspelo torej doseči napredek eh, in odpraviti pomisleke omenjenih vlad ter zagotoviti napredek in podpis porazuma. V prihodnih mesecih nadaljujemo, predvidevamo sodelovanje pri pripravi pravosodnega semaforja za leto 2014. Ta odbor je v vseh letih predstavljal um, eno izmed glavnih gonilnih sil pri zaščiti pravic državljanov. Taj, te vključuje tudi svobodo gibanja evropskih državljanov. Kot veste, nekatere države članice želijo sedaj pod vprašaj postaviti ravno to pravico. Komisija je glede tega vprašanja zelo jasna. Želimo spoštovati to pravico, ki jo poleg tega zelo spoštujejo in cenijo naši državljani. Naši državljani v različnih anketah menijo, da je svoboda gibanja glavna pravica, ki jo uživajo v Evropski uniji. Prav tako sedaj želimo izpodbijati splošna javna mnenja, ki niso v skladu z gospodarskimi danostmi in objektivnimi podatki. Obenem pa vseeno jemljamo resno pomisleke, ki jih izražajo države članice, kajti včasih so utemeljene. Zaradi tega je komisija sprejela sporočilo, ki vključuje okvir o prostem gibanju in prevetritev obstoječih direkt, pravil v okviru uh, te ureditve, zato da bi se borili proti izkoriščanju in zaobhajanju določ. Prav tako si prizadevamo, da bi z um, akcijskim načrtom v petih točkah se odzvali na izražene pomisleke. Prav tako z nekaterimi državami članicami delamo naprimer na vzpostavitvi priročnikov, ki bi bili v pomoč uradnikom ki bi lahko v obravnavi posameznih zadev se posvetovali s priročnikom in vedeli, kako se odzvati v posameznem primeru. Prav tako predvidevamo priročnik na področju ugotavljanja običajnega prebivališča, ki je zelo pomemben dejavnik pri dostopanju do različnih social, schem socialne pomoči. Prav tako predvidevamo preotritev Evropskega socialnega sklada, spodbujali bomo izmenjavo dobrih praks med eh, lokalnimi organi. In 11. februarja 2014 bo potekala velika konferenca eh, županov, zato da bi jim lahko obrazložili, katere so možnosti, ki so na voljo, ne le na pravni ravni, temveč tudi z vidika socialnih skladov. Prav tako bomo spodbudili praktično izvajanje pravice do svobode gibanja, ko gre za lokalne organe. Predvidevamo usposabljanje za lokalne organe. Prijeli smo veliko podporo strani sveta in eh, strani notran, ministrov za notranje zadeve držav članic. Sedaj bomo torej začeli z izvajanjem akcijskega načrta v petih točkah. Upam, da bomo imeli priložnost eh, javno razpravljati o teh vidikih eh, tudi s parlamentov in da bomo imeli priložnost popraviti nekatere javnomnenjske utiste in eh, tako ukrepili eno najpomembnejših pravic naših državljanov. Prav tako bi vas rada obvestila o pomembnem koraku, ki smo ga dosegli pri socialni vključenosti Romov. Sicer je morda težko verjeti, ampak je svet soglasno sprejel priporočilo sveta na to temo in sicer 9. decembra. Menim, da je to zelo pomemben dosežek. To pomeni, da je potreba po usklajenem delovanju končno bila priznana strani držav članic. To ne predstavlja le uspeha za komisijo, ki je predlagala ta predlog. To pomeni tudi dosežek za parlament, ki je vedno podpiral skupni evropski pristop k vključevanju Romov v družbo. Prav tako je to pomemben korak za samo romsko skupnost. Vi kot Evropski parlament morate sedaj seveda potrditi ta predlog. Menim pa, da se bo to zgodilo hitro in brez ovir. Če se ozremo v prihodnost, komisija predvideva marca objaviti sporočilo o prihodnosti evropske pravosodne politike. Menimo, da bi se morala razprava osredotočiti na strateška poročila in ne na nekakšen poljubni meni ali pa seznam želja. To mora postati politično področje Evropske unije, ki bi obvezalo Evropski parlament in komisijo k izvajanju petletnega obdobja. Sedaj namreč nismo več v času pred Lizbonsko pogodbo. Pravosodje je postalo čisto enakovredno politično področje in zahteva soodločanje. Veseli me, da vaše poročilo o mestnem pregledu štokholmskega programa izpostavlja ta vidik. Da bi pripravili sporočilo, smo zauzeli vseobsegajoč pristop. Vključili smo torej vse deležnike in pri tem eh, oblikovali forum, ki je združil približno 600 sodelujočih. Najlepša hvala vsem predstavnikom parlamenta, ki so se odeležili tega dogodka in prispevali k izvedbi letega. Veselimo se vašega poročila. Potem še zadnja pripomba glede vladavine prava. Kot je predsednik komisije Baroso v govoru o stanju v Uniji dejal, Komisija pripravlja sporočilo, ki naj bi bilo predstavljeno spomladi 2014. Komisija je predstavila dokument o okviru stanja na področju pravosodja, zato da bi začeli samo razpravo. Posvetovanja pa še potekajo. Vem, da boste tudi sami pri poročilu o temeljnih pravicah, um, torej v poročilu Mišel, razpravljali o teh vprašanjih. Tako da, predsedujoča, veselim še našega nadaljnega sodelovanja, ki je zelo plodno in ki bo plodno tudi v prihodnosti. Now, uh... Najlepša hvala, gospa podpredsednica komisije. Sedaj pa imam seznam govorcev, ki se želijo odzvati najprej koordinatorji gospa Sargentini in gospod Kirkov. Na to poročevalec um, gospod Albrecht za zaščito pogledatkov in še nekaj članov odbora, ki so prosili za besedo gospa Sipel, gospa Latford, gospod De Jong, gospa Gönc, gospa Intveld, gospod Brons, oziroma najprej gospod Brons in nas to gospa Intveld. Gospa Sipel, vaše ime sem že omenila, to je torej seznam govorcev. In najprej in sedaj dajem besedo vsem kolegom za dve minuti, tako da bi se držali časovnega načrta. Najprej gospa Sargentini kot koordinatorka, izvolite. Um, um, um about... Najlepša hvala, predsedujoča. Rada bi spregovorila o predlogu za pravno pomoč. Cenim dejstvo, da se zadeve na tem področju premikajo naprej. Vendar bi rada slišala vaše mnenje glede tega, kaj se dogaja na nizozemskem, v moji državi. Trenutno pravniki protestirajo oziroma vodijo kampanje za ukrepitev eh, pravne pomoči. Vem, da sicer eh, komisija želi predstaviti zelo napreden predlog, ampak predvidevajo vse konkretni rezi. Naprimer, sodniki imajo težave pri opravljanju dela glede na število zadev, ki jih morajo obravnavati, glede na to, da se obenem zmanjšujejo človeški viri. Prav tako pravosodno ministrstvo pravi, da lahko osumljenec oziroma govorka pravi, da bo spregovorila sedaj v maternem jeziku. Gre za to, da se lahko osumljenec pritoži na sodišče višje stopnje. Lahko se zgodi, da bo osumljenec v mestnem času priprt, čeprav se torej pritožba še obravnava. Tako da, kar se tiče postopkovnih pravic, procesnih pravic, me zanima, ali lahko izboljšamo torej sodno prakso na tem področju, ali lahko okrepimo pravice osumljencem v tem pogledu. Bi se lahko odzvali na to? Gospod Kirkhope. Uh, thank you, Commissioner, also. Najlepša hvala, predsedujoča, najlepša hvala tudi komisarki. Naj povem, da so me nekatere pripombe komisije opogumile v prepričanju, da bo komisija podprla države članice pri soočanju z nekaterimi državami, s katerimi se sedaj soočamo. Prav tako sem vesel, da so bili načrti glede vključevanja Romov sprejeti soglasno. Bi pa zastavil dve vprašanje komisarki. Najprej, ali meni, da njene nedavne izjave glede stališča Združnega kraljestva glede eh, boju proti mm, izbiri oziroma izkoriščanju socialnega uh, sistema. Dejali ste, da Združeno kraljestvo zamajuje oziroma izpodbuja sistem uh, prostega gibanja držav članic in da naj bi razmislilo še enkrat o članstvu v Evropski uniji. Poleg tega nedavno smo govorili o usklajenih kazenskih sankcijah, ko gre za pravne akte Evropske unije, ko gre naprimer za akte ki, oziroma dejanja, ki posegajo v finančne interese Evropske unije. Dejali smo, da nismo najbolj naklonjeni ureditvi sankcij. Bi lahko se odzvali na predlog o harmonizaciji kazensko-pravnih sankcij in kakšni so dokazi, ki govorijo o tem, da si evropski državljani in države članice sploh želijo ukrepanja na tem področju. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Albrecht. Uh, Najlepša hvala. Najprej Naj se vam zahvalim za zelo podrobno predstavitev trenutnega stanja na področju pravosodja. Sprijetje minimalnih standardov, po mojem mnenju, teče v pravo smer. To je zelo dober korak. Dobro je, da ste predlagali nove ukrepe. In res bi želel, da bi čim prej dosegli napredek kajti sprejeli smo tudi evropski preiskovalni nalog in s tem se odpira tudi potreba po dodatnih minimalnih standardih na področju kazenskega pregona. Kar zadeva varstvo podatkov, pa naj povem, da sem razočaran, mislim, da lahko to rečem v imenu vseh kolegov. Razočaran sem na tem, da svet ni uspel doseči mandata za pogajanja o svežno reform varstva podatkov. Torej, tu gre za svežen direktive in uredbe. Mi kot parlament smo pripravljeni čim prej začeti s pogajanji. Še vedno želimo, da bi stvari čim prej stekle naprej in mislim, da kar zadeva eh, sistem na, vse na enem mestu. Naprimer, bi moral svet preučiti naša stališča. Mi smo bili skoraj soglasni na glasovanju, skoraj soglasno smo sprejeli predloge izboljšav na podlagi predloga komisije, pri čemer smo upoštevali pomisleke, ki jih je izrazil kasneje tudi svet. Tako da sem precej razočaran, da svet tega ni uspel potrditi in sem pripravljen, če bom imel priložnost, tudi bolje pojasniti svetu naša stališča in jim pomagati, da bi čim prej prišli do točke, ko se lahko pogajanja začnejo. Za konec naj povem še, eh, kar zadeva imenovanje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Sem nekoliko zaskrbljen, kaj ti slišal sem razne govorice in običajno bi do te faze že imeli informacije o imenovanju, o e, eh, eh, ožem izboru. Vemo, da je komisar Ševčevič pristojen za to področje, ampak res bi prosil komisijo, da čim prej posreduje parlamentu informacije o tem imenovanju, zato da bo podstopek ustrezen. Hvala, gospod Albrecht, gospod Sipl. Najlepša hvala. Na kratko bi spregovorila o treh zadevah. Najprej postopkovne pravice. Zelo sem hvaležna komisiji za nadaljne predloge, ki jih je objavila, bi pa se navezala na to, kar je povedala gospa Sargentini. Glede na to, da imamo vedno tesnejše sodelovanje med policijo in pravosodjem eh, so eh, dodatna finančna sredstva nujna in uh, ključno je, da izboljšamo tudi pravice v postopkih. In mislim, da ni dopustno oziroma ne bi smelo biti dopustno, da države članice eh, tu želijo pravice omejevati. In zato upam, da predlogi, ki jih je zdaj predložila komisija, Eh, bodo pripeljali do določenega napredka. Še nekaj, kar zadeva prost pretok ljudi. Prost pretok ljudi je ena od temeljnih eh, pravic, ki jih imamo. In to, kar smo doslej slišali strani britanske in nemške vlade, je nedopustno in eh, pravzaprav se izogiba bistveni temi. Nimamo težav s prostim pretokom ljudi, tudi na nacionalni ravni nimamo težav s priseljevanjem Romov. Gre za zgolj nekaj mest ali nekaj četrti v nekaterih mestih, kjer prihaja do eh, priseljevanja v večjem številu. Eh, tu je problem predvsem v finančni pomoči. V Nemčiji vem, da so tu zelo dejavne določene občine, ki so preobremenjene in tu eh, niso potrebna samo sredstva iz socialnega sklada, ampak tudi iz samih držav članic. Eh, te so konec koncev glasovale za širitev in nosijo odgovornost za širitev temeljih vrednot v Evropski uniji. In pa še zadnja zadeva, to ste omenili, gre za vprašanje eh, Agencije za nacionalno varnost in varstva podatkov. Eh, strinjam se z gospodom Albrehtom, da je v obtoku precej govoric in zdaj vemo, da je prišlo eh, do uložitve 43 kandidatur, eh, deset naj bi jih prišlo v oži izbor, zdaj naj bi bil seznam zmanjšan na pet kandidatov. Eh, po eni strani pa je slišati, da celo nihče naj ne bi bil primeren in to je problematično, kajti obstajajo govorice, da uh, naj bi bile predlagane samo osebe, ki so zelo prijateljsko nastrojene do ZDA. Tega ne moramo vrednotiti, to je zgolj govorica, ampak bilo bi dobro, če bi izvedeli kaj več. Po drugi strani pa obstaja tudi govorica, da naj nam bi predstavili samo tri imena. Glede na to, da moramo sesesti dva položaja, pa. E, seznam treh, že samo številčno gledano, ni e, tak, da bi dejansko omogočil parlamentu kako izbiro. Tako da e, bi bila hvaležna, če bi vi, gospa Redingova, pomagali razčistiti stvari in razbliniti te govorice. Najlepša hvala, gospa Latford. Hvala, predsedujoča. Najprej bi vprašala o predlogu o postopkovnih pravicah, to vključuje tudi predlog, da naj eh, pravica domovka ne bi imela nobenih posledic. Mislim, da je kar nekaj držav članic, tudi Združeno kraljestvo, kjer v določenih okoliščinah lahko ima eh, izbira za domovka določene posledice. In, eh, Štrasbursko sodišče je v primeru, ki se je imenoval Kondron, v eh, letu 2001 priznalo, da eh, zakonodaja Združenega kraljestva spostavlja eh, strezno raznovesje med pravico do moka in posledicami, da torej je potrebno biti previden pri predvedevanju posledic, ampak kadar gre za to, da so določeni pogoji izpolnjeni, potem lahko izbira obsojenca, obtoženca, da molči, eh, ima določene pravne posledice. Eh, zanima me, ali je komisija v svojem predlogu predvidela, da eh, iz pravice do moka naj ne bi izhajala nobena pravna posledica in ali je tu upoštevala sodbo sodišča v Strasburu ali ne. Kaj ti kolikor vem, eh, je kar nekaj držav članic, ki bi imele težave, če eh, ta sodba ne bi bila upoštevana. Poleg tega eh, pripravljam tudi poročilo in sodelujem tesno z svojimi soporočevalci. Eh, glede evropskega naloga za prijetje. In nekaj, kar tu predlagamo in eh, prosimo komisijo, da na podlagi tega oblikuje eh, tudi zakonodajni ukrep oziroma predlog, da bi upoštevali vsa horizontalna vprašanja, preverjanje sorazmernosti, razloge za zavrnitev eh, sodelovanje med organi pregona, pravna sredstva in tako dalje. Torej, vse to bi lahko upoštevali oziroma obravnavali, preden eh, bi se dotaknili samega ukrepa Evropskega naloga za prijetje. Ali ima komisija kakšno eh, idejo oziroma kakšno oceno tega, Eh, ali bi bil tu učinkovit horizontalen ukrep, oziroma ali ima kak namen predlagati tak ukrep. Najlepša hvala, gospod Najom. Najlepša hvala, predsedujoča. No, najprej naj podprem, kar je povedala gospa Sargentini o razmerah na nizozemskem glede pravne pomoči in postopkovnih pravic. Mislim, da so stvari precej resne in upam, da bo komisarka ukrepala, kajti to je res nujno. Potem naslednja zadeva. Iz medijev sem nekako razbral, da naj bi nizozemska, oziroma da je Romunija, se pravi čujem, eh, sprejela zakonodajo, ki pravi, da korupcija ni več kaznivo dejanje. To je zanimivo, ampak kakšne posledice bo to imelo za sodelovanje, za prost pretok ljudi, za morebitne zlorabe, za uh, reševanje vprašanja, ali so oblasti v državi podkupljene oziroma ali, ali ne. Mislim, da je to zelo resno vprašanje. In pa na tretji, tretja točka, zelo na kratko, Evropsko javno tožilstvo. Videl sem sporočilo komisije, ampak zanima me, kakšna je vaša ocena. Eh, kako vi vidite potek dogodkov v svetu in ali obstaja možnost okrepljenega sodelovanja na tem eh, področju oziroma kaj, kako bi to vplivalo na vaš pristop. Mislim, da gre tu za precej zapleteno državno zadevo. In pa še v zvezi s tem, kar je povedal gospod Kirkhope o minimalnih kaznih. To je nekaj, kar v parlamentu poznamo in Eh, zdi se nam, da predlog komisije tu ni najbolj premišljen in morda bi bilo bolje, če bi komisija nam lahko posredovala kaj drugega, naprimer kak delovni dokument, eh, dokument za funkcionarje, eh, ki bo razložil, kako je komisija prišla do tega, da lahko imamo minimalne kazni, ne glede na to, kakšno kaznivo dejanje je bilo zagrešeno. Gospa Gönc. Hvala, veliko smo že slišali, veliko vprašanj je bilo zastavljenih. Hvala za vaš uvod. Imam pa še dve dodatni vprašanji. Prvo se navezuje na nekaj, o čemer se povsem strinjam z vami, da je namreč kazenski pregon zelo pomembno področje z vidika vzajemnega zaupanja, eh, medsebojnega priznavanja in seveda čim tesnejšega sodelovanja. In Zanima me, ali nameravate razširiti tudi mandat Agencije za temeljne pravice tudi na to področje, da bi lahko poročala o razvoju dogodkov tudi na tem področju po državah članicah v Evropski uniji. In pa naslednje vprašanje, eh, sporočilo o pravni državi oziroma vladavini prava, ki ste ga omenili, to naj bi objavili spomladi. Parlament že nekaj časa zahteva, tak mehanizem, to smo omenili v več poročilih. In če je mogoče, bi želela vedeti bolj natančno, kdaj naj bi to sporočilo bilo objavljeno. To je pomembno zato, ker me zanima predvsem, ali bo parlament še v tem sklicu lahko obravnaval to sporočilo. E, torej, če Če bi bilo to objavljeno najkasneje začetku marca, bi bilo to mogoče, če pa bo objavljeno kasneje, pa seveda ne. To je razlog, zakaj me zanima natančnejši datum. Hvala, gospod Brons. Hvala. Komisarka, omenili ste postopkovne spremembe pri nalogu za prijetje, tudi kar zadeva pravno pomoč, ampak. Eh, tisto, o čemer sploh niste razmišljali, je zmožnost sodišča v državi, ki zahteva izročitev, da kritično obravnava dokaze in da zavrne nalog eh, na podlagi nezadostnih dokazov. V moji državi pred evropskim nalogom za prijetje je okrožno sodišče imelo pravico zavrniti izročitev, če dokazi niso prestali enakega preizkusa kot eh, v kazanskem postopku. Eh, pri evropskem nalogu pa to ni razlog za zavrnitev. Pravite, da je prost pretok ljudi eh, ena od najbolj cenjenih svoboščin, ampak ko gre za mobilnost med primerljivo bogatimi državami, je ta problematika majhna, ko pa gre za pravico mobilnosti med državami, katerih eh, BDP se iz, eh, razlikuje v velikosti za trikrat ali večkrat, potem seveda pride do prevelikih obremenitev socialne varnosti v nekaterih državah, pride do pritiska na delovno silo v državi prijemnici zaradi obsežnega priseljevanja. In zelo težko verjamem, da državljani članic eh, verjamejo, da je prost pretok ljudi pomembnejši od temeljnih pravic, kot naprimer svoboda združevanja ali svoboda izražanja. No, pogovarjal sem se z eh, določenimi sogovorniki, ki sicer niso običajni državljani eh, in pravijo, da ni, se jim ne zdi primerno, da imajo ljudje eh, pravico eh, prostega pretoka, nimajo pa pravice svobode govora, da bi se na tem pritoževali. Hvala, gospa Infeld. Ja, hvala za pripombe v zvezi s petletnim programom. Naj se navežem na pomisleke, ki so jih izražili že kolegi v zvezi s postopkom imenovanja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Mislim, da potrebujemo jasne informacije o razmerah in o postopku, ki je bil izveden. Potem drugič. Drugo vprašanje se. navezuje na zahtevo parlamenta v zvezi s poročilom gospe Lunaček, kjer zahtevamo časovnico za pravice LGBT mislim, da je ključno, da čim prej dobimo konkreten predlog in da tega ne prepuščamo sodiščem. Nekaj kar ugodnih sodb je bilo izdanih na ravni Evropskega sodišča, nacionalnih sodišč, uprit pravicam LGBT, ampak mislim, da tega ne bi smeli prepuščati sodiščem, ampak da bi bili mi morali sami sprejemati politične odločitve. In pa zadnje vprašanje, vem, da to ni v vaši pristojnosti in uh, o tem bomo kasneje govorili, gre namreč za transparentnost in dostop do dokumentov. In čeprav to ni strogo vaše pristojnosti, mislim, da je pristojnosti oziroma odgovornosti nas vseh, da vzpostavimo dejansko kulturo preglednosti. In to je ključno tudi za vaše področje delovanja, kajti gre tudi za pomemben element v sistemu odgovornosti, ki je ključen za demokracijo. Zato me zanima, kako gledate na trenutno situacijo, na zastoj pravzaprav in kaj bi vi predlagali, da bi stvari stekle naprej. Najlepša hvala. Gospa Bala. Gospa Bauer. Najlepša hvala, predsedujoča. E, še Povsem drugačno vprašanje bi želela postaviti. Namreč v vsakodnevnem življenju se vedno znova soočamo z izzivi in zelo pogosto si želimo, da bi na te izzive dobili evropske rešitve. Eh, še posebej bi morali namenjati pozornost pravicam otrok, kajti dobro vemo, da pogosto prihaja do zakonskih zvez med državljani različnih držav, kar posledično pomeni tudi veliko tovrstnih ločitev in v takih primerjih so otroci v težavnem položaju. E, in sicer e, Ministrstvo za pravosodje si zastavlja naslednje vprašanje, ali Komisija oziroma Evropska unija namerava pristopiti konvenciji Sveta Evrope, ki ureja pravice staršev do uh, obiskov otrok. Dosedanja ureditev ni dovolj učinkovita in na podlagi Lizbonske pogodbe pravzaprav nimamo nobenih pravil za to področje, zato me zanima, uh, kakšno mnenje ima glede tega komisija. Hvala. Gospod Vos, uh, Najlepša hvala, hvala za to izmenjavo mnen. Sam imam vprašanje, predvsem kar zadeva izbiro naslednjega Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Nekaj vprašanj smo že slišali, dobro bi bilo dobiti več informacij o poteku dogodkov. Moje nadaljne vprašanje pa se navezuje na nadaljni razvoj dosjeja o varstvu podatkov. Ali lahko poročate o tem, kakšni so načrti v svetu. Trenutno obeti niso najboljši, ampak morda bi lahko dobili neko časovnico oziroma neko predstavo o tem, kaj bo sledilo. In pa še tretje vprašanje v zvezi z Eurojustom in Evropskim tožilstvom. Zanima me, kakšni so tu obeti za prihodnost, tudi v luči razvoja dogodkov v svetu. Namreč, če bi želeli na tem področju spostaviti neko obliko sodelovanja, ali imate kakšno zmisel o tem, kako bi se bilo tega najbolje lotiti, zato da bi, eh, bi lahko sodelovalo oziroma bilo pripravljeno sodelovati čim več držav članic. Najlepša hvala. No, če ni več vprašanj strani članov odbora, potem vam dajem besedo uh, za odgovore, gospa komisarka. Kar nekaj vprašanj smo slišali. Ja, res je bilo vprašanj kar precej, ampak uh, na srečo imam uh, kar nekaj časa, tako da se bom potrudila na nečim bolj temeljito odgovoriti. Najprej, kar zadeva pravno pomoč. Posk poskusila sem biti cim, čim bolj specifična v predlogu, ki sem ga predstavila, hkrati pa nisem želela iti predaleč in nisem želela posegati v specifike posameznih držav članic. In to je tudi razlog, zakaj sem se osredotočila na tista področja, kjer je pravna pomoč najpomembnejša in najbolj logična. Eh, zato da se olajša doseganje dogovora med svetom in parlamentom. Kajti, če bi imela pretirano idealističen uh, pristop, bi verjetno svet soglasno glasoval proti. Skratka, želela sem zagotoviti, da tisti, ki pomoč najbolj nujno potrebujejo, torej tisti, ki so pridržani že v zgodnji fazi postopka. In eh, ki so pridržani na podlagi evropskega naloga za prijetje, kar pomeni, da so pridržani izven svoje države. To so tisti, ki tako pomoč najbolj potrebujejo. Gospod uh, Kirkop. Uh, turizem na račun eh, eh, socialnih pravic. Eh, no, če smo realistični, na podlagi podatkov, ki jih je komisija dobila od držav članic, je izvedla analizo Eh, tega, ali tak turizem obstaja oziroma ali prihaja do mobilnosti na račun socialnih eh, pravic in kak, o kakšnih zneskih govorimo. Eh, no, stvari lahko precej poenostavim, objavili smo tudi poročilo, kjer lahko preberete podrobnosti, ampak nasplošno gledano vidimo, da so pravice eh, zelo eh, eh, omejene na eh, državljane posamezne države. Tu presega 90 odstotkov, zelo majhen delež od 0,4 do 2,4 odstotkov eh, socialnih. Eh, eh, transferjev gre v roke evropskih državljanov. Zakaj? Eh, Kaj ti večina evropejcev, eh, ki se odloči koristiti mobilnost, to počne zato, da bo našla zaposlitev. Ampak v nekaterih državah članicah in to je verjetno vezano tudi na posebne povezave z državljani tretjih držav, Eh, je znesek, eh, ki gre v roke državljanom tretjih držav, do desetkrat večji kot eh, znesek, ki gre v roke evropskim državljanom. Torej, zavedam se, da lahko obstajajo določene težave v državah članicah na podlagi nacionalne zakonodaje, kajte nekatere nacionalne zakonodaje dopuščajo uh, osebam, ki prihajajo iz drugih držav, da prijemajo socialne transferje od prvega dne, ko pridejo v državo. To ni zapisano v direktivi. V direktivi je jasno zapisano, da evropski državljani, ki želijo ostati v državi, morajo eh, prikazati, da imajo dovolj sredstev za preživetje. In večina težav izhaja iz zelo ugodne zakonodaje v državah članicah in ta zakonodaja ne prihaja iz Bruslja. Socialni transferi so namreč stvar nacionalne zakonodaje, zato mislim, da morajo države članice resno preučiti, kakšne težave se pojavljajo, kakšni so razlogi za te težave in da eh, zauzamejo realističen pristop ter rešijo problem tam, kjer nastaja. V tem smislu sem bila tudi zelo zadovoljna na svetu ministrov za notranje zadeve, ko se je ena sama država članica izrekla za spremembo direktive o prostem pretoku ljudi. Druge države so želele pomoč, če prihaja do zlorab in to eh, želi komisija tudi zagotoviti s eh, predlogi, ki smo jih objavili. Potem, kar zadeva kazanske sankcije. Spominjam se, ko sem se pred hearingom pripravljala in sem preučila pravila, ki so obstajala v tistem trenutku na področju kazanskega prava. In vem, da je šlo v veliki večini za represivne ukrepe, kar je seveda razumljivo, kajti vse je bilo sprejeto brez sodelovanja Evropskega parlamenta, vse je izhajalo iz obdobja pred Lizbonsko pogodbo, vse so sprejeli ministri sami in eh, prevladovala je predvsem mentaliteta po 11. septembru. Torej, sprejetih je bila vrsta represivnih instrumentov, ki se jih večina niti ni ravno veliko uporabljala, ker so bili tako slabo oblikovani. To je bila posledica dejstva, da ni bilo ocen učinka, da ni bilo sodelovanja s parlamentom, skratka, nastali so instrumenti, ki sploh niso bili uporabni in zato je bilo potrebno v določeni fazi dodati še drugi element na tehnico in to so postopkovne pravice v kazanskih primerih. Če imamo represijo, na eni strani potrebujemo tudi določene pravice za tistega, ki je obst, obtožen. Eh, dokler ni primer razrešen in zdaj smo na dobri poti proti vzajemnemu priznavanju in vzajemnemu zaupanju. Po drugi strani pa moramo seveda spoštovati pravno podlago, sorazmernost in subsidijarnost. In to je tudi glavno gonilo za vsemi predlogi, ki jih je predstavila komisija vsi temeljijo na pravni podlagi, ki nam je na voljo. Gospod Albrecht je spraševal o nalogu za preiskavo. Nalog za preiskavo sodi med tista vprašanja, kjer potrebujemo najti pravo ravnovesje z postopkovnimi pravicami. Sama nisem pripravljala tega predloga. Gre za idejo, ki izhaja iz časa pred Lizbonsko pogodbo, ampak če si zadevo preberete, vidite, kje je težava. No, mimo grede, tudi jaz nisem ravno zadovoljna z besedilom, ki je na mizi in eh, bila sem predvsej presenečena, da je parlament sprejel to, kar so predlagali ministri. Tega ne razumem najbolje, ampak pustimo to. Potem vse na enem mestu pri varstvu podatkov. Vem, da je bilo o vsem govora na dolgo, na široko, trikrat ali večkrat, kar pomeni, da je svet pripravljen, da sprejme odločitev, ampak eh, stvari ne olajšujete, več jih dodatno zapleta. In prav imate, enostavno bi bilo, če bi se lahko vrnili na vse tisto delo, ki je bilo upravljeno v svetu že v času irskega predsedstva in če bi v luči tega preučili, kakšno odločitev je sprejel parlament. In potem bi se lahko pogovorili o tem, ali se lahko svet in parlament zedinita. Mislim, da je to povsem uresničljivo, kateri niso potrebne nove razprave. O vsem je že bilo govora v podrobnosti. Potrebno je samo sprejeti odločitev. Ali se strinjamo ali se ne strinjamo. Tako da mislim, da z dobro voljo, ki jo kaže prihajajoče predsedstvo, torej grško predsedstvo, ki je umestilo varstvo podatkov med svoje prednostne naloge, mislim, da je rešitev zelo realistična in mislim, da žal Evropski parlament v tem kontekstu ne more bistveno pomagati svetu. No, nekateri poslanci ste spraševali o kandidatih za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Tudi sama sem slišala vse te govorice, ki krožijo in eh, v odgovoru vam lahko povem samo naslednje. Postopek imenovanja je še v teku in eh, upam, da lahko razumete, da ne moram podrobno komentirati eh, tega postopka, dokler ni končan. Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen in njegova neodvisnost je zapisana v pogodbi. In eden od razlogov, zakaj je komisarka, ki eh, je danes tukaj, ne izbira nadzornika, je ravno zato, da se zagotovi njegova neodvisnost. Torej, komisar, ki je pristojen za varstvo podatkov, nima nobene besede o celotnem postopku, eh, zato da ne bi poskušal uporabiti svojega vpliva na tem področju, ki ga dobro pozna in na ta način eh, zagotovimo, da je postopek eh, neodvisen. Če bi o tej zadevi bilo govora na ravni komisije, pa bi sama podprla uh, rešitev, ki bi spodbujala neodvisnost in verodostojnost Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Ampak, kot rečeno, trenutno, ker je ta postopek še v teku, lahko samo rečem, da zaupam kolegi Ševčeviču, da bo stvari naredil tako, kot je treba. Tako kot gospa Sargentini je tudi gospa Sipel. rekla, da v času težav v državah članicah vsekakor ne bi smeli omejevati pravic, ampak moramo vse te pravice vsaj ohraniti. In ravno to je tisto, kar poskušamo tudi mi nekako postaviti v spredje in upamo, da bodo v državah članicah tisti pomembni elementi ostali, da bodo ohranjeni in da če že bomo kaj zmanjševali ali omejevali, bomo zmanjševali tiste manj pomembne vidike. Govorili ste o prostem pretoku in o tem, da gre za temeljno pravico evropskih državljanov. To drži in na tak način to pravico vidijo tudi državljani. Samo Poglejte si rezultate raziskav Eurobarometer in ta raziskava se izvaja na posem poprečnem prebivalstvu in tam vidite v rezultatih, katere so najpomembnejše vrednote za naše državljane. E, zanimivo je, kako zelo vsi izredno podpirajo prost pretok ljudi. Tako da to ni zgolj pomembna temeljna pravica, ampak tudi pomembna pravica, ki se državljani zavedajo, jo poznajo in jo imajo za bistveno. In prav imate, problemi se, so skoncentrirani v določenih regijah in to je tudi razlog, zakaj sem povabila župane teh krajev, malih mest, eh, eh, predstavnike teh regij na konferenco zato da bi preučili pravila, da bi preučili, kakšne so možnosti in kakšne so tudi finančna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti. Uh, Veliko mitov je slišati in mislim, da je ravno zato pomembno, da se odzovemo na to. Tudi zato, ker dobivam pisma od županov, ki v dobri veri skušajo storiti eh, eh, stvari in urediti zadeve in gre za torej težave, ki niso horizontalne narave, temveč ki se koncentrirajo v določenih območjih. Horizontalno gledano težava ni velika, če gledamo za koliko oseb gre, glede na celotno prebivalstvo države. Vendar, če jih vse koncentriramo v, na en kraj, potem je seveda uh, težava videti povsem drugače, veliko večja. Gospa Latford je. Yeah govorila o pravici do molka. Pravica do molka je zelo, zelo občutljivo vprašanje, domneva nedolžnosti je pravzaprav v istem delu zakonodaje. Eh, kljub standardu Evropskega sodišča za človekove pravice, ni dovolj varstva obdolžencov v praksi. 11 držav članic kršijo domnevo nedožnosti. Tako se je izreklo Evropsko sodišče in obravnavlja 25 primerov v zadnjih nekaj letih. In lahko si, zave, lahko si eh, predstavljate, da je teh primerov veliko več, kajti preden pride tak primer na Evropsko sodišče, mora izčrpati vsa druga pravna sredstva. Torej, eh, države članice imajo določeno zakonodajo glede tega, vendar mi obravnavamo le določene vedike domneve nedožnosti ne pa, ko gre za vprašanje materialnega kazanskega prava. Torej, ko gre za vprašanje dokazov in tako naprej. Torej, naši strokovnjaki so upoštevali le uh, običajno pravo in kontinentalno pravo, primerjali so oba sistema, ki sta se razvijala po svoje, vsak po svoje in so skušali predstaviti nekaj, kar je izvedljivo vprašanje glede Romunije in glede nedavno sprejete zakonodaje, ki pravi, da korupcija ni uh, kaznivo dejanje. No, to bo komisija obravnavala v poročilu CVM, ki ga pripravlja in ki bo objavljeno januarja vendar naj povem, da smo res zaskrbljeni glede tega, kako se zadeve eh, razvijajo. Razvijajo se v napačno smer, ko gre za boj proti korupciji. Gospa Gens je spraševala glede tega, če bo prišlo do širitve mandata agencije FRA za kaznjiva dejanja. Ne vem, če parlament pozna to tematiko, vendar komisija je predlagala, da bi razširili področje uh, uporabe, ko gre za mandat agencije FRA in parlament je pravzaprav tudi podprl uh, komisijo glede tega. Svet pa je deloval soglasno in zavrnil kakršnokoli spremembo, da bi razširili področje delovanja agencije FRA. Torej, to vprašanje morate zastaviti torej svetu. Potem vprašanje glede vladavine prava. Veste, da je to pristojnost uh, predsednika Baroza, ki seveda tu sodeluje z mano, vendar on je odgovoren in pristojen za to vprašanje. In delava na tem področju. Predsednik Barozo vedno pravi, da bo to spomladi. No, spom, pomlad je pa nekaj fleksibilnega. Pomlad pride na severu kasneje kot na jugu. Tako da morda bi bilo bolje, če bi gospod Barozo um, definiral pomlad glede na to, to, kdaj, kdaj pride na jug. In torej, tudi če ga vi, ki se že temu povejte, da bi si želeli to čim prej. Torej, gre za vprašanje, kdaj bomo to predstavili, oziroma kdaj bo to on predstavil. Kolega Brons ni več tu, torej mi ni treba odgovoriti na njegovo vprašanje. Gospa Intveld. poročilo o časovnici glede LGBT, glede pravic LGBT, naj povem naslednje. Že od samega začetka, sedaj že več let, skušam ohraniti sistemsko skladnost Eh, evropske zakonodaje s členom 21 Evropske listine o temeljih pravicah. Lahko vam dam več primerov. Spomnite se direktive o kvalifikacijah, ki predvideva uh, varstvo pred vračanjem, ki to obravnava pri stalnem bivališču in tako naprej. Torej, obravnava, torej eh, nekdo, ki je ogrožen zaradi tega, ker je član LGBT, je tudi, uh, je tudi zavarovan, ko gre za eh, vlaganje uh, prošnje za azil. Torej, mi vedno upoštevamo skupino LGBT, ko pripravljamo zakonodajo in pripravljamo temu primerne ukrepe. Pravice LGBT tudi uvajamo v zakonodajo, ki je že v veljavi naj navedem recimo zakonodajo o enakopravnosti zaposlovanja in sprožamo številne postopke kršitve zaradi tega vprašanja in ukrepamo, redno ukrepamo pri državah članicah, ko je, eh, neka država članica ne želi enakoprav, e, e, istospolnim partnerstvom omogočiti pravice do svobode gibanja, recimo, če lahko to navedem Malto. E, potem so tu še številni drugi vidiki, recimo, kako se zaščitijo premoženske pravice takšnih oblik partnerstva. Skratka, ko uh, vidimo, da se stvari dogaja, potem se mi uh, odzovemo na to. Torej, pri svojem običajnem delu uh, vedno upoštevamo te vidike. Navedla sem torej nekaj primerov tudi na konferenci v Hagu. In torej mi se sistematično tega lotevamo na vseh ravneh eh, naših politik. Potem dostop do dokumentov. Obstaja različna mnenja med eh, poslanci vsega parlamenta in našimi institucijami. Ne bom se umešavala v to, vendar včasih gre lahko za, za zelo delikatno vprašanje bom pa to prepustila strokovnjakom, s katerimi se boste pogovarjali o našem stališču. Gospa Bauer je govorila o zelo težavnem vprašanju. Sicer ni več z nami, vendar bi vseeno rada govorila to, kaj ti mislim, da je to uh, pomembno vprašanje, ki zanima številne kolege. In sicer vprašanje otrok, ko prije določitve. Pogosto. so tu naše pristojnosti zelo omejene. E, sodelovala sem številni pravosodnimi ministri v težavnih čezmejnih primerjih, na katere so me upozorili. In ta dialog je v določenih primerjih deloval, v določenih pa ne. Potem vprašanje gospoda Vosa. Mislim, da sem nam že odgovorila ko sem govorila o DPA in o pravilih glede varstva podatkov, potem vprašanje EPPO-ja. Z nami se je tudi gospod Jakolino in naj povem, da je bilo vedno jasno, da bo projekt EPPO sprožal razpravo. To je bilo jasno že, ko smo oblikovali pogodbo, kajti gre za nekaj zelo specifičnega in spraševali smo se, kaj bo, če ne bo prišlo do soglasja glede tega predloga. Nekatere države članice so de facto izven tega projekta, Združeno kraljestvo, Danska, Erska, torej ne sodelujo pri tem. Druge pa razpravljajo o tem predlogu, nekatere so za, nekatere so eh, v fazi izpraševanja in ta razprava poteka in bo še naprej potekala. Grško predsedstvo je to postavilo med svoje prednostne naloge. Krški ministr bo delal na tem in potem bomo videli, če lahko dosežemo soglasje. In če ga ne moremo doseči, potem bomo postopali skladno s členom 86 pogodbe, ki, pomen, ki pomeni, da lahko vzpostavimo okrepljeno sodelovanje z najmanj devetimi državami članicami. Upam, da bomo imeli več kot devet držav članic, ki se bodo želele eh, vključiti v okrepljeno sodelovanje. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala za vse podrobne odgovore. Gospa Gomez želi besedo, izvolite na kratko. Izvolite. Komisarka Redingova. Ali nam lahko poveste, zakaj imate težave glede poročila o boju proti korupciji? Mi smo pri, pri, pričakovali to poročilo še letos. Um, Prevečujem, nisem tega rekla. Ne odgovarjala sem. Poročilo o boju proti korupciji je poročilo gospe Malmström. Vprašanje, na katero sem odgovarjala, pa je bilo o Romuniji, o romunskem eh, zakonu, ki sedaj pravi, da uh, eh, korupcija ni več. Uh, torej kaznivo dejanje oziroma ni več prekršek. In dejala sem, da sem zaskrbljena glede tega, kako poteka boj proti korupciji oziroma ne napreduje tako, kot bi moral. Nisem pa nič želela reči glede poročila uh, gospe Cecilije Malmström. To je nekaj posebno drugega. Torej, nisem govorila s tem v zvezi. Ne vem točno, kje je glede tega poročila, tako da ne bom nič dejala glede tega. Hvala, gospa Redingova. Hvala, dragi kolegi. Vedno ste dobrodošli pri nas v našem odboru. Zdaj pa imamo na našem dnevnem redu vprašanje sedeža Cepola. Mačarski ministr je danes z nami, ki smo ga povabili. Glede na to, da ste vsi tu, mislim, da lahko kar nadaljujemo, ni treba prekinjati sestanka. Da bi gospoda ministra, da se usede. tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim, zapustite dvorano, potem pa bomo nadaljevali. So, uh, is... okay. Torej, uh, naslednja točka dnevnega reda je sedež agencije CEPOL. kot veste, veste, je Cepol sedaj v Bramshillu, vendar britanska vlada bo zaprla um, to poslopje leta 2014 in si ne želi več te agencije na svojem ozemlju. Svet je 8. oktober sprejel odločitev da bi najraje videl, da je bil sedež Cepola v Budimpešti. In 25 držav članic je predložilo zakonodajni predlog uh, v tej smeri. Zato smo povabili ministra Šandorja Pinterja in smo veseli, da ste danes tu z nami. Sveda sedaj moramo spremeniti zakonodajni akt s soodločanjem. Parlament in svet sta tu so zakonodajalca in eh, to morate storiti, kot se jim zdi najbolje. Zato smo povabili tudi pravno službo sveta, da nam na kratko predstavi svoje pravno mnenje. Saj je odbor Libe zahteval pravno mnenje glede tega. Prav tako bomo slišali stališče litovskega predsedstva, ki nam bo povedalo, kako bo svet postopal glede tega. Po vseh teh predstavitvah pa bomo dali besedo poslancem, da se odzovejo in da zastavijo vprašanja. Gospod minister, zelo sem vesela, da ste sprejeli naše povabilo in ste prišli sem. Doslej sem govorila v angliščini, to je nekoliko. Uh, navada, da govorim najprej angliško, vendar se dajem, dajem besedo. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi omogočili, da predstavim kandidaturo eh, Budimpešte za sedež Cepola. Preden predstavim svojo kandidaturo naj nekoliko subjektivno zadevo predstavijo. Torej. Uh, eh, Mađarska družba se je uh, torej veliko, se je veliko spremenila v zadnjem času in naši evropski kolegi so nam veliko pomagali, belgijski kolegi, Eh, pa tudi recimo avstrijski kolegi. In skratka, veliko ste nam pomagali in zato je Mačarska lahko hitro spremenila tudi svoje, svojo policijo in tako smo lahko hitro dosegli demokratično tranzicijo. In naše glavne pričakovanje je bilo to, da imamo Eh, dobro stopnjo varnosti. In torej mi smo ugotovili, da je zelo pomembno usposabljanje, če želimo dosegati svoje cilje. In vsi državljani Evropske unije se morajo počutiti čim bolj varno. In če pride do težav, potem morajo imeti vsi državljani na voljo policijske ukrepe, policijsko zaščito. In tisti, ki izvajajo kriminalne dejavnosti, eh, se morajo eh, enako bati policije povsod po Evropski uniji. In če želimo to doseči, potem mora biti tudi usposabljanje policistov uh, Uh, čim bolj harmonizirano, čim bolj usklajeno. Seveda uh, je to zahteven proces in sedaj lahko tudi sam sodelujem uh, v tem. Tudi sam sem osebno to pleten v samo usposabljanje policistov, imam izkušnje na tem področju. In, um, menim, da m, mm, potrebujemo torej učinkovit okvir za dejavnosti cepola. In mi smo razmišljali o, o tem in smo videli, kaj je bilo zapisano v skupni izjavi iz leta 2012 in smo ugotovili, kakšni so uh, kriteriji za to, da lahko nekdo gosti sedež neke agencije. decembra so se, decem so se ministri odločili oziroma so sprejeli odločitev. da morajo biti nove države članice tiste, ki morajo imeti prednost pri izbiri sedeža za cepol. In Budimpešti se izpolnjuje ta pogoj in izpolnjuje vse pogoje iz skupne izjave in torej eh, izpolnjuje vse objektivne kriterije od leta 2004 naprej nobena agencija ni, uh, nima sedeža v, na, na mačarskem. Zato bi rad predstavil objektivne cilje, ki jih moramo izpolniti. Najprej lahek dostop, potem odlična stavba, odlične eh, instalacije, potem eh, diplomatske vprašanja, potem eh, možnosti za izobraževanje otrok osebja in seveda je pomemben tudi dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev in dostopa do trga dela. ali Budimpešta lahko eh, omogoči sedež za takšno agencijo? Da, mislimo, da je to tako. Mi že gostimo sedež Srednje Evropske agencije za policijo in ta eh, srednjevski kolegi povezuje osem držav članic, ki sodelujejo pri usposabljanju. To je institucija, ki uživa uh, ugled na mednarodni ravni, torej ILA je mednarodna institucija, ki deluje na mačarskem in tesno sodelujemo tudi z FBI-jem že od leta 95 naprej sodelujemo z eh, številnimi državami, usposabljamo tudi policijske komanderje in eh, torej gre za nekaj, na kar smo res lahko ponosni. In torej Mađarsko notranje ministrstvo je pristojno za ta sedež. Torej, mi že imamo to središče za uh, usposabljanje, ki sodeluje tudi člani Cepola. Ekonomist je zapisal, da je Budimpešta ena, eno tistih mest, kjer imamo eh, najboljšo kakovo življenja v srednji oziroma vzhodni Evropi. In smo tudi eh, zelo visoko na lestvici inovativnih mest in tako naprej. Potem dostopnost. Tu vidite. Eh, kakšna je naša povezanost eh, z letališči v drugih državah članicah. Imamo torej okoli 40 letov eh, dnevno, le pet glavnih mest ni povezanih z letalom z Budimpešto, no iz Ljubljane pa lahko pridete tudi po avtocesti torej letališče ni daleč od mesta, torej dostopnost je zajamčena. Kje se nahaja ta stavba? V blizu centra, v centru Budimpešti imamo gledališča, eh, opero, eh, veliko se veliko je življenje, imamo tudi metro. Torej, Uh, imamo tudi tramvaj, poleg metroja. Potem imamo tudi veliko možnosti zabave, imamo številne trgovske centre. gledališče, opera. Torej, stavba je pravzaprav zgodovinska stavba. Stavba je bila obnovljena imamo vse tehnične zmogljivosti, ki so potrebne in celo presegamo uh, kriterije, ki, so, ki se jih zahteva za sedež cepola. je datum, ko lahko damo to stavbo na voljo. Ko gre za stroške vzdrževanja, varnosti, Naj povem, da bo mačarska država te stroške pokrivala vsaj deset let. No, to je pa mislim, da kar velik uh, uh, prispevek, okoli 200 tisoč evrov letno. Potem, ali imamo možnost za športne aktivnosti? Ali imamo možnosti za prostočasne dejavnosti? da seveda obstaja te možnosti, pa še druge možnosti. Torej, lahko se recimo ukvarjate s športom no, v samem centru, se lahko ukvarjate s košarko, eh, tenisom. Skratka, imamo eh, res eh, velike možnosti za športne dejavnosti potem vprašanje, ali imamo uh, sporazum glede sedeža. Seveda bi morali to uh, zagotoviti, ko gre za osebe cepola in ko gre za diplomate. Torej, lahko zagotovimo uh, vse, kar je potrebno. Potem vprašanje uh, družinskih članov. Imamo številne javne in zasebne šole. Eh, torej, eh, te šole uporabljajo različne jezike, torej vidite številke, koliko šol je za kakšno skupino otrok, strosno skupino otrok torej od starosti treh let naprej omogočamo izražanje v štirih tujih jezikih. Torej, potem še vprašanje zdravstvenega varstva. Nekaj kilometrov stran se nahaja bolnišnica kjer lahko dobite zdravstveno oskrbo, potem dostop do trga dela. Kdo želi delati, ima več možnosti dostopa do trga dela. Torej, imamo tudi številne multinacionalke, kjer se govori angliško, nemško. Uh, torej tudi družinski člani imajo možnost zaposliti se. Torej, če ne povzamem, izpolnjujemo kriterije in pričakovanja Evropske unije, sveta ministrov, parlamenta in Evropske komisije. nobena agencija nima sedeža v Budimpešti. In naj povem, da je tudi svet ministrov soglasno podprl našo kandidaturo in računam na vašo podporo. Imamo pa še filmček, ki bo predstavil obnovo te zgodovinske stavbe. To smo dosegli v zelo kratkem času, zato da bi omogočili vse, kar je potrebno za dejavnosti cepola.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 Najlepša hvala še enkrat, gospod minister, za vaša pojasnila. Sedaj pa imamo priložnost, da poslanci zastavijo vprašanja gospodu ministru. Glede na to, da morate oditi do petih eh, popovdan, kar začnimo z razpravo. Najprej dam besedo poslancem, na to pa pravni službi in eh, litvanskemu predsedstvu. Sedaj ima na seznam gospod Gond, gospoda Diasa Demero, gospod Bauer gospoda Tavareša. Gospa Gönc, prosim. Najlepša hvala. Če vas ne muti, bom nadaljevala v angliščini, menim, da bomo tako lažje razpravljali. Najprej bi vam rada čestitala glede vašega predloga, ki je res izvrsten. Lepo je videti moje domače mesto predstavljeno tu in eh, da ima vse te prednosti. Torej, gre za vse, kar ima Budimpešta ponuditi agencijam. Tako da to popolnoma podpiram. Moje vprašanje pa se nanaša na politično podporo za vašim predlogom. Slišali smo številne komentarje proti Evropske unije, torej, ki jih je podal premije Mačarske. Meni, da je pravzaprav Evropska unija bolj ali manj sovražnik Mačarske in Mačarov. Sedaj pa sem presenečena, da se po vseh močeh trudite, da bi privabili to agencijo Budimpešto. Upam, da bo tudi premije tam. Vendar pa ne morem razumeti takšne kontroverzne situacije in ne vem, kako lahko te dve realnosti so obstajata. Potem še en element, ki bi ga rada izpostavila, je, da ste verjetno slišali nekatere pomislike, ki jih je izrazil odbor Libe. Gre za vprašanje demokracijo, pravno državo glede mm, na nedavno delo mađarske vlade. Prav tako smo zapisali, da bi se morda zastavilo vprašanje, ali je odločitev, da sedaj agencijo premestimo na Mažarsko, torej Budimpešto, res najboljša. Upam, da bo prihodna mm, mađarska vlada na področju zagotavljanja demokracije in eh, vladavine prava bolj uspešna. Uh, Sicer vem, da je to odločitev na kratki rok, ki pa ima dolgosežne posledice, tako da bi bilo dobro slišati tudi vaše pripombe in vaše mnenje glede tega. Tudi pravna služba bo pozneje spregovorila, torej po komentarjih poslancev. Nekaj vprašanj je bilo zastavljeno glede tega, kako je prišlo do odločitve v svetu, ko se mm, ni posvetovalo z relevantnimi odbori parlamenta. Gre pa za vprašanje, o katerem bi lahko razpravljali nekoliko pozdaje. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Dijaz Demera. Hvala, predsednik. Hvala. Ko želi spregovoriti, je to potem, ko nekaj slišim. In eh, pravzaprav bi sedaj želel slišati najprej eh, pravno mnenje pravne službe parlamenta. Zaenkrat bi zgolj čestital um, ministru, vendar me zanima sam postopek, tako da bi najprej prisluhnil pravni službi sveta, pa bi se šele potem rad zares oglasil. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Bauer. Köszönöm, miniszter úr, a bemutatást, elnézést kérek. Najlepša hvala gospodu ministru za obrazložitve. Se opravičujem, da sem prišla nekoliko pozneje, kajti usporedno potekajo tudi druga, drugi sestanki in treba se je torej usklajevati. Imam vprašanje glede samega postopka. Zanima me, kako vi gledate na ta postopek čeprav razumem, gre tu za predlog. Ne gre za že sprejeto odločitev. Tako da me zanima, v kateri fazi samega postopka smo, kateri, kateri del postopka sedaj poteka, kajti glede na. Mislim, da je to zelo pomembno, sploh v luči predloga komisije. Najlepša hvala, gospod Maur, gospod Tavares. Um, Najlepša hvala. Hvala gospodu ministru. Rad bi se skrizoval na kolega Diaza de Mero, ki je poročevalec na tem področju in se pridruži tudi vprašanju glede samega postopka določitve sedeža Cepola. V tem kontekstu bi se torej tudi jaz sam raje najprej. Poslušam mnenje pravne službe in na to morda podal morebitne pripombe, če uh, Dovolite, gospa predsedujoča, da se potem še enkrat odzovemo. Sedaj torej govorimo o imenu poročevalca Sensi za Evropol in tudi kot poročevalec, ko gre za resolucijo Evropskega parlamenta glede vladevilne prava človekovih pravic in demokratičnih urednot v, na Mačarskem. Torej, kot poročevalc v Senci moram priznati, da je ta postopek res zelo nenava, nenavaden in nazbega. Poslušali smo torej mnenje pravne službe nedavno in eh, dejstvo je, da razprave o Europolu v parlamentu še vedno potekajo. Tu gre za eh, zakonodajni predlog, ki predvideva, da bi Cepol in Europol eh, združili na istem sedežu. Tu lahko jasno podam komentarje, ker si sem jasna proti in vedno sem bil proti združevanju obeh agencij, kot si bila proti tudi moja poslanska skupina. Torej, proti temu, da bi sedež bil v Budimpešti ali kateri kolem drugem mestu kot skupni sedež. Cepolu bi morda lahko čestitev za to, da se je odločil za Budimpešto zaradi tega, ker je mesto lepo, ampak nasplošno gledam, no, imajo inštitucije Evropske unije obvezo spoštovati civilno-pravne ureditve držav članic. Treba je upoštevati tudi, da se je pravni postopek eh, že začel, tudi parlament in svet sta enakega mnenja glede tega predloga, ki ga je podala komisija. Treba je torej spoštovati pravna pravila in treba je počakati, da se sama prava na pot zaključi, preden odpiramo nove postopke. Mar ne menite, da s tem eh, ogrožate pravni predlog komisije? Komisija je na enem izmed naših sestankov dejala, da je odločitev v svetu bila sprejeta um, in da je tehnično in politično gledano nekorektna. Ali sedaj uh, odstopate od svoje obveznosti, od iskrenega, odkritega sodelovanja z parlamentom in svetom? Če je tako, me zanima, ali Menite, da mora to odločitev sprejeti parlament v postopku soodločanja s svetom? In še druga točka, ki naj jo izpostavim čisto na kratko. Vsi vemo, da smo pripravili resolucijo o stanju človekovih pravic in spoštovanju pravne države na mačarskem. Vse to so elementi, ki jih je treba poštevati tudi na področju policijskega sodelovanja. To je treba tudi upoštevati, ko naj bi bil sedež Evropskega policijskega vrada preseljen v Budimpešto. V poročilu Združenih narodov, posebno poročevalka za človekove pravice, gospa Pilaj, pravi, da so pooblastila policije zmanjšala oziroma pri, na Mađarskem prispevala k temu, da se spodkopava človekove pravice. Tako da me zanima, gospod minister, kakšna je vloga mađarske policije v tem pogledu, v luči, sploh v luči komentarja pomembnega poročila Združenih narodov. Zanima me, če ni prišlo do izboljšanja stanja, kaj nameravate storiti? Kako nameravate v kontekstu tega, da želi Budimpešta sprejeti cepol, uporabiti to priložnost, da se cepol preseli v Budimpešto, zato da se sprejmejo ukrepi za boljše delovanje um, policije na mačarskem, ko gre za soočanje z manjšinami. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod Tavares. Kot smo že slišali po odgovorih ministra, bomo imeli priložnost, da prisluhnemo pravni službi. Torej, moja pripomba je šla eksplicitno v to smer, da bi najprej slišali pravno službo, kajti najprej je treba poznati pravne, eh, pravne odločitve oziroma pravni kontekst glede same odločitve, ki nas vedno spremljajo. Ste tudi ti vašeg takšnega mnenja, gospa predsedujoča? Najprej bomo dali priložnost gospodu ministru, da se odzove na vprašanja in na to bomo prisluhnili pravni službi možno je, da bodo zastavljena številna vprašanja. Kolega Tavares je dejal, da bo na to lahko zastavil vprašanja tudi pravni službi, slišali bomo njene odgovori, kot tudi predstavitev litvanskega predsedstva, tudi ko gre za vprašanje predsedovanja svetu sedaj je torej priložnost, da damo ministru možnost, da se odzove na vprašanja, ki so mu bila zastavljena, če se s tem strinja. Gospod minister, prosim. Najlepša hvala, predsedojoča. Ko sem prisluhnil vašim vprašanjem, sem se pravzaprav prav razveselil. Kaj ti niti eno samo vprašanje ni dvomilo v to, ali je Budimpešta primerna kot sedež za cepol. Nihče ni torej, spodbijal samih kriterijev, torej, da Budimpešta ne bi izpolnjevala kriterijev. Jasno je postalo, da na podlagi kriterijev, za katere ste glasovali tudi vi, da Budimpešta popolnoma izpolnjuje te kriterije. Ne bom pa se izbikal samih vprašanjem, bom odgovoril tudi na nje. Najprej gospa Gönc. Vprašali ste po notranje politični podpori za ministra za notranje zadeve. Tu lahko odgovorim, da sam uživam vso potrebno pos politično podporo oziroma sam predlog uživa politično podporo vseh političnih eh, strah, koalicijskih kot ne koalicijskih. Vsak državljan bi moral imeti možnost uživati največjo možno varnost. In kot sem dejal, menim, da se mm, v Budimpešti lahko počutimo mm, varno, kot se lahko počutimo in želimo počutiti varne v vseh državah članicah Evrope, kot tudi v vseh mestih Evrope. In z tega vidika je pomembno, da zagotovimo ustrezno izobrazbo in usposabljanje za vse policijske sile Evropske unije. In tudi politične stranke v naši državi so enakega mnenja, tako da predlog eh, politično gledano v, na mačarskem uživa popolno podporo. Dokaz dobrega sodelovanja in podpore je tudi to, da je mađarska policija vedno delovala demokratično. Teh vidikov nikoli nihče ni izpodbijal in to lahko podprem tudi z javno mnenjskori raziskavo, ki je bila objavljena pred nekam dnevi. Lahko vam posredujem tudi samo raziskavo v pisni obliki. Poprašali smo torej mađarske državljane glede tega, v katere institucije popolnoma zaupajo. Na prvi mestu je bila Mačarska akademija znanosti in na drugem mestu je bila sama policija. Tako da smo mačarske državljanje prepričali v to, da delujemo demokratično. Zelo pomembno je bilo v tem pogledu tudi izobraževanje in podpora, ki smo jo prejeli strani Evropske unije znanje, ki smo ga pridobili, tako uporabljamo v vsakodnevni praksi. Lahko pa dodam, da, da je notranje ministrstvo nekoliko razširilo svoje področje delovanja. Naprimer, kazninski zakonik smo spremenili v roku enega leta, prav tako smo vanj unesli nove postopkovne pravice spoštujemo evropske norme in standardne. Te smo namreč unesli v kazanski pregon na mačarskem, ki se ki poteka na res najvišji ravni. Začenjamo tu pri samem izobraževanju, ko gre torej za izobraževanje in usposabljanje policijskih sil. In tudi, ko gre za kazanski pregon, spoštujemo ta načela. Sedaj se ne bi dotikal torej, vprašanj pravne narave, te bom prepustil pravni službi. Ampak načelno gledano obstajajo nekatera načela, na podlagi katerih dela svet in ki jih sprejemajo vsi. Odločitev je temeljila ravno na teh načelih. Pri tem povdarjam, da gre za kandidaturo, za imenovanje. Imenovanje sedeža naj bi na to v poznejši fazi potrdila tudi svet in parlament. Ne gre za to, da je to enostranska odločitev sveta. Ne. Svet se je preprosto odločil, da bo mačarsko predlagal kot ene izmed možnih gostiteljic te agencije. Tako da bi vas prosil tudi za vašo podporo. Če se, želimo, da se um, to uresniči, potrebujemo podporo komisije in vašo podporo, podporo parlamenta. Naj se sedaj odzovem na vprašanje gospoda Tavaraša. Vprašali ste potem, ali ima parlament možnost soodločanja. Odgovor je da. Zagotovo. Brez privolitve parlamenta nam več eh, sklep sveta ne bo veljaven. Ne vem pa, ali je parlament že sprejel svoje stališče, oblikoval svoje mnenje glede predloga. Nisem prepričan, vsaj v času priprav so mi dejali, da parlament še ni sprejel uh, sklepa. Tako da. Uh, Tudi sam ne bi želel, da bi sprejeli odločitev prenagljeno. Treba bi bilo počakati tudi na odziv komisije in na to počakati še na odločitev parlamenta. Politično gledano se pravzaprav ne zastavlja vprašanje, ali je z političnega vidika vse korektno. Kar pa se tiče tehničnih podrobnosti, pa so stvari še odprte. Potem glede poročila Združenih narodov, to bi dejal naslednje, glede torej, napadov policije na manjšine. Na mačarskem res prihaja do težav, ko gre za manjšinsko skupnost Romov. V letih 2010 in 2011, ko sem eh, prevzel mandat, je res prihajalo do težav. Morda se policija takrat res ni najbolj odzvala vedno najbolj korektno. Te težave smo poskušali nasloviti prek izobraževanja s pomočjo Kanade, Norveške in Švedske. In če se prav spominjam, je tudi Danska poslala predloge glede izobraževalnega načrta. In uh, te ta usposabljanja naj bi bila namenjena torej, policijskim uradnikom in eh, tudi načelnikom eh, lokalnih skupnosti in eh, drugim odgovornim osebam. Šlo je torej za vzpostavitev skupnih usposabljanj izobraževalnih tečajev in na podlagi teh eh, je bil dosežen rezultat, da ni prihajalo več do omenjenih napadov na manjšine. Poleg tega imamo na mačarskem specifično, specifično situacijo, namreč manjšine imajo svetovalne svete. Te sveti vodijo torej svetovalci, ki jih vedno vključimo v naše svetovanje. Torej, obrnemo se na predstavnike posameznih skupnosti in jih prosimo, kako bi se lahko težav lotili skupaj. Tako da lahko trdim, da smo prek teku ukrepov lahko na tem področju dosegli obsežen napredek. Ne vem, če sem odgovoril na čista vsa vprašanja. Menim, da bo treba kaj dodati še glede samega postopka. 25 držav članic je predlagalo oziroma podprlo predlog sveta in komisije. Toliko držav članic torej podpira našo kandidaturo. No Tako, če ni več eh, nadaljnih vprašanj, se obrašam na pravno službo parlamenta prosim, da torej predstavi, na kratko predstavi pravno mnenje, ki, ki ga je za, za katero je zaprosil odbor Libe pri tem dosejo. In najlepša hvala tudi gospodu ministru, da je predstavil um, kandidaturo Mačarske. Kot vemo, morate ob petih oditi, tako da vam. Um, bomo torej dali možnost, da odidite, kot je stejal sekretarijat, torej ko želite. Sedaj pa prosim pravna služba. Najlepša hvala, predsedujoča. Torej, novembra smo prejeli zaprosilo z vaše strani za pravno mnenje o pravni podlagi in postopku sprejetve odločitve ki se predlaga, ko gre za spremembo sedeža mm, Evropske policijske akademije CEPOL. Številna vprašanja so bila zastavljena in poskušal bom na kratko odgovoriti na vprašanja in gla predstaviti glavne sklepe, do katerih smo prišli. Prvo vprašanje se nanaša glede mm, sprejetve Lizbonske pogodbe in glede tega, ali je redni zakonodajni postopek primeren postopek, ko gre za spremembo sklepa o cepolu. Sklep, do katerega smo prišli, je, da glede na to, da že velja mm, Lizbonska pogodba je prava pravna podlaga sedaj. Člen 87, drugi odstavek točka B pogodbe o delovanju Evropske unije. To je ena izmed določb pogodbe, ki je zamenjala 30. člen prejšnje pogodbe o Evropske uniji, ki je bila pravna podlaga za sklep o cepolu. Člen 87, drugi odstavek, točka B, predvideva uporabo rednega zakonodajnega postopka. Drugo zastavljeno vprašanje je bilo pravzaprav sestavljeno iz dveh pod vprašanj. Prvo je, ali, je postopek ali bi moral biti postopek odločanja drugačen, glede na to, da se sprememba sklepa Sepola navnaša na sedež Sepola. Odgovor na to vprašanje je ne. Edini način, kako spremeniti četrti člen eh, sklepa o cepolu, je, da uberemo redni zakonodajni postopek. Drugo vprašanje se glasi, ali je člen 341 pogodbe o delovanju Evropske unije veljavan v trenutnem primeru. Člen 341 se nanaša na določitev sedežev institucij Evropske unije. CEPOL ni ena izmed institucij unije. Posledica je, da člen 341 PDEU ne velja za CEPOL. CEPOL je pravzaprav samo organ Evropske unije. Tretje vprašanje je popraševalo po pravnem statusu skupnega pristopa glede evropskih decentraliziranih agencij. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali ima to pravne posledice, ko gre za spreminjanje sklepa o Cepolu. Peti odstavek skupne izjave parlamenta sveta in komisije o decentraliziranih agencijah jasno nakazuje, da tako skupna izjava in skupni pristop imata pravno nezavezojočo naravo in zaradi tega ne posegata v pristojnosti institucij v samem eh, zakonodajnem postopku. Zaradi tega ta dokument nima pravno obvezojočega statusa in ne nalaga nikakšne pravne obveznosti na institucije Evropske unije, niti na zakonodajalca EU. Instituciji sta se obvezali, da bosta upoštevali skupni pristop v kontekstu svojih prihodnih odločitev glede evropskih agencij. To pa ne pomeni, da ima skupni pristop za zakonodajalca katerekoli pravne, pravno obvezojoče posledice, niti ko gre za spreminjanje četrtega člena sklepa o cepolu. Četrto vprašanje se je nanašalo na težo in posledice političnih odločitev za začasno premestitev sedeža cepola med uh, svetom PNZ 8. oktobra 2013. Sprememba sedeža Cepola bo zahtevala bodi si, da se to takrat spremeni sklep o Cepolu ali pa, da, za, da je sprejet nov zakonodajni akt, ki razveljuje sklep. Obe možnosti zahtevata uporabo trenutno veljavnih določb pogodb. V primeru Cepola gre to za drugi, točko B drugega stavka člena 87, kot sem dejal, ki zahteva uporabo rednega zakonodajnega podstopka. Svet in parlament sta torej enakopravna in sta so zakonodajalca. Politična odločitev sprejeta med svetom PNZ torej ne sme pomeniti odstopanja od uh, postopka o odločanju, kot uh, ga prevedeva ta pogodbi niti nima obvezujoče narave za parlament. Začasna narava akta ne posega v sprejetje ali spremembo samega akta. veljajo torej še vedno določbe porodbe, pogodbe. Sklep je torej, da odločitev sveta, da se sedež cepola premesti v Budimpešto, tudi kot začasna rešitev, v, pravnih, eh, v pravnem pogledu predstavlja samo politični dogovor. Gre za dogovor, ki ga morajo institucija upoštevati, ne more pa posegati v eh, pooblastila parlamenta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Peto vprašanje se nanaša na predlagan odnos med uh, uredbo o Europola in uh, možnosti podajanja zakonodajne pobude v skladu z 76. členom pod. Pod EU. Člen 76 uh, predvideva, da ko gre za policijsko in pravosodno sodelovanje v pravosodnih in kazenskih opravnih zadevah, uh, lahko podamo predlog eh, v skladu s predlogom komisije ali na pobudo vsaj četrtine držav članic. Torej, glede trenutnega primera in upoštevanja člena 76 eh, se sedaj predlaga predlog za spremembo sklepa o cepolu. Dokler eh, torej, sklep o cepolu ni razvenjavnen, kaj je še vedno možno spreminjati. V tem primeru se zahteva razprava in pogajanja, ki lahko privedejo do morebitne razveljavitve sklepa o CEPOLu, kot predlaga torej uredba o Europolu. Glede na to, da se lahko omaje oziroma spremenijo poroslila parlamenta v skladu s členom 76 PDJ-u, ko gre za zakonodajno pobudo in če bi ta pobuda torej se nanašala na spremembo sklepa cepola, je naš odgovor naslednji. Še vedno je treba torej nadaljevati oziroma upoštevati redni zakonodajni pripot postopek. Potem eh, šlo je za vprašanje, da če je to predlog komisije ali pa predlog številnih držav članic, to ne predstavlja nobenih posledic za sam zakonodajni postopek. V obeh primerjih gre za redni zakonodajni postopek. Torej, v primeru pobude v skladu s členom 76 ne bo prišlo do zmanjšanja um, pristojnosti parlamenta. Torej, postopek še vedno zahteva uporabo rednega zakonodajnega postopka, ko gre za sprejetje zakonodajnega akta. Torej, postopek je enak, kot se ga uporablja za sprejetje uredbe o Europolu. To so bile torej na kratko sklepi, do katerih smo prišli pri oblikovanju našega pravnega mnenja. Če imate morda še dodatno vprašanje, bom na nje z veseljem odgovoril. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala. Sedaj pa zastavljam eh, vprašanje kolegom. Želite sedaj zastaviti to vprašanje pravni službi ali najprej prisluhniti litvanskemu predsedstvu? Se strinjate, da najprej eh, prisluhnemo predstavnikom predsedstva? predsedstva in na to nadaljujemo s vprašanjem. Dobro, sedaj prosim predsedstvo, da spregovori. Okay. Uh, Dobro, lep pozdrav, gospe in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke, dragi gostje. Zelo me veseli, da imam to priložnost, da lahko predstavim stališče predsedstva gre pravzaprav za nek, eh, neko dodatno nalogo, ki eh, smo jo pravili, čeprav to ni bilo predvideno na začetku našega predsedovanja, ampak bili smo pravzaprav bolj ali manj prisiljeni najti neko hitro in ustrezno rešitev. Hvala tudi za zelo obširna pojasnila in za podrobno mnenje pravne službe parlamenta, ki se načeloma sklada tudi z našim pogledom in eh, z našimi eh, stališči, ki smo jih upoštevali pri tej zadevi. No, pravzaprav. Vsi, ki smo tu prisotni, vemo, da rešitev tega problema je potrebna zaradi enostranske odločitve Združnega kraljestva, da ne želi več gostiti sedeža Cepola. Junija na svetu PNZ in e, eh, usporedno tudi v okviru odbora Libe je bilo podano mnenje, ta osnutek uredbe o Europolu, v okviru katere je komisija predlagala združitev Europola in Cepola, eh, Torej, ta predlog ni naletel na podporo, večina eh, je zavrnila ta predlog in glede na specifične okoliščine in glede na to, da, je, da smo se približevali eh, koncu takratnega političnega cikla in da se pravzaprav bližajo tudi nove volitve Evropskega parlamenta, smo bili prisiljeni poiskati hitro in enostavno rešitev. Oktobra, kot je bilo večkrat omenjeno, je svet tako sprijel soglasno odločitev, da takoj, ko bo cepov zapustil Bramsfeld, eh, ga bo nadalje gostila Budimpešta. Pomembno je podariti, da je na tej podlagi 25 držav članic, kar pravzaprav pomeni soglasje, eh, je uložilo zakonodajno pobudo za spremembo četrtega člena sklepa o Cepolu, kjer je izredno zapisano, da je sedež Cepola v Bramsvelu v Združenem kraljestvu. Besedilo je bilo posredovano tudi v Evropski parlament ter v, Evropski, v nacionalne parlamente in pa tudi komisiji. Vse to se je zgodilo 4. decembra. Naj podarim tudi, da predlagani osnutek uredbe mora biti sprejeti v postopku soodločanja med svetom in Evropskim parlamentom, kot je to izpostavila pravna služba parlamenta. No, glede na to, da bodo novi prostori v Budimpešti na voljo 31. avgusta prihodnje leto, in glede na to, da je Združeno kraljestvo podaljšalo najem prostorov v Bramsfeldu samo do septembra 2014, je potrebno to uredbo sprejeti še pred evropskimi volitvami. To pomeni najkasneje do aprila prihodnje leto. Na ta način bomo lahko zagotovili, da se bo selitev izvedla prihodnje poletje. Res je, da nimamo veliko časa, ampak upam, da bosta oba so zakonodajalca. In tu naj povdarim, da mi v svetu res to vidimo kot skupno nalogo, da bomo torej oboji storili vse, kar je v naši moči, da bomo hitro dosegli dogovor, kajti v skupnem interesu vseh je, da cepor še naprej deluje brez kakršnih koli prekinitev dejavnosti hkrati pa tudi ne želimo, da bi zaposleni predolgo ostali v negotovosti. In mislim, da bi tudi direktor Cepola se s povedanim strinjal. Zato pozdravljam dejstvo, da ste že imenovali poročevalca za ta dosje. Na strani sveta so države članice že posredovali svoje pisne komentarje k besedilu in ti komentarji bodo obravnavani na sestanku 10. januarja, torej po novoletnih praznikih. In eh, ne dvomim, da bomo partner, s partnerji v okviru trija še naprej uspešno sodelovani, da bomo še naprej uspešno sodelovali tudi z Evropskim parlamentom in da bomo čim prej zaključili ta dosje. Seveda smo pripravljeni na nadaljna pogajanja in na uh, ustrezno izvedbo pravnega postopka, kot ga je opredelila pravna služba. S tem naj zaključim, če pa ima kdo kako vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Hvala. Zdaj pa sprašujem komisijo, ali bi morda želela kaj dodati. Izvolite. Najlepša hvala predsedujočem. Ne bom komentirala prednosti ali slabosti predloga Mačarske, ki ga je minister tako zgovorno predstavil pred nekaj minutami, ampak bom spregovorila o samem postopku ki je vezan na pobudo držav članic, ki jo je omenil predstavnik litvanskega predsedstva. Službe komisije trenutno pripravljajo formalno mnenje komisije glede te pobude držav članic. Dokler to pravno mnenje ne bo pripravljeno, pa lahko povem naslednjem. Kot prvo, komisija ugotavlja, da osnutek uredbe, ki spremenja sklep o cepolu, ne govori o začasni preselitvi agencije. Kot je prej povdaril gospod Tavares, ne smemo pozabiti, da imamo še vedno na mizi predlog uredbe o Europolu ki ga trenutno obravnavata so zakonodajalca. Komisija je na sestanku odbora Libe 17. oktober že nakazala in to lahko ponovim. Eh, predlog komisije Europolu temelji na prizadevanju, da bi se celovito lotili izboljšanje učinkovitosti policijskega sodelovanja in usposabljanja. Pri tem predlogu smo zasledovali dva cilja. Zagotoviti funkcionalno sinergijo na eni strani, po drugi strani pa smo želeli tudi prihraniti pri stroških. In tu je skladno tudi s širšim ciljem te reforme in s priporočili, ki izhajajo iz skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam, ki so ga podprli vse tri institucije. To so torej razlogi, zakaj je komisija prepričana, da vprašanje sedeža Cepola ne sme biti obravnavano eh, v izolaciji, da ga moramo videti v širšem kontekstu in ga tudi obravnavati v kontekstu tega pomembnega zakonodajnega predloga, torej predloga za novo uredbo Europolu. pobuda držav članic o sedežu Cepola bo torej ocenjena strani komisije v luči obeh ciljev, ki sem jo ravno kar navedla. Najlepša hvala. Now, uh, dear colleagues, uh... Hvala. No, dva kolega sta se doslej oglasila, uh, gospod Jastemera, gospod Tavares in še gospod Gönc. Najprej gospod Jastemera. Hvala lepa, gospod predsednica. 8. Eh, decembra eh, sem zastavil številno vprašanje, sedaj pa sem pravzaprav eh, danes popovdne slišal to, kar sem želel slišati in hvala za odlično delo, ki ga je opravila pravna služba. Res, hvala. In s tem se popolnoma strinjam. Vi strinjate torej z mnenjem pravne službe, mi ne želimo posegati v pristojnosti sveta, vendar ne želimo, da svet posega v naše pristojnosti. Želim biti konstruktiven in si želim doseči konsens na medinstitucionalni ravni, zato da rešimo to zadevo. Torej, jasno je, da moramo uporabiti redni zakonodajni postopek. In svetu naj povem, dobrodošli v klub eh, soodločanja. Cepol ni institucija iz člena 341. torej v, v 13. členu pogodbe je jasno zapisano, kaj so agencije in kaj ne. In namen uh, agencije ni uh, pravno zavezajoč dokument. In tu imam dokument, eh, ki jasno govori o tem, ko imamo uh, inštitut za inovacijo in tehnologijo. Torej, tu imamo pravka s poglavjem 5 po, in politični sporazum sveta, in to imam tudi v pisni obliki, je, da ne more mnenje sveta vplivati na zakonodajni postopek. Temveč potrebujemo redni zakonodajni postopek, v katerem se upoštevajo pristojnosti Evropskega parlamenta. Enako je za člen 76, ki zahteva redni zakonodajni postopek. In strinjam se s tem, in strinjam sem, sem se s tem, sem se stil že prej. Torej, sinja se s komisijo, ki je predlagala zakonodajni postopek. In to je eh, torej eh, že vključeno, oziroma to vprašanje treba vključiti v že obstoječo zakonodajni predlog, ne da imamo dva zakonodajna predloga, ki lahko potem pride do podvajanja. Torej obstaja sklep o cepolu in ta sklep je uh, mogoče spremeniti ali pa unesti izjeme. In to je pomembno. In komisija je že predložila predlog, ki potem, ko ga bomo sprejeli, lahko uh, povzroči izjemo pri cepolu. Torej, kakšno pot smo naredili za to, da bi spremenili uh, člen 4 sklepa sveta. Torej, pričakujem, da bomo slišali oceno pravne službe komisije, ki je torej, uh, jo že napovedala kolegica iz komisije. Po drugi strani obstajajo tri velike tveganja, ki sem jih opazil zato da bi dejansko mm, dosegli uspeh zakonodajnega postopka. Naj jih predstavim vse te tri izzive, teda te tveganja, zato da jih imate v mislih, vseh, da imate vsi to v mislih, prvič. Britanci so še naprej eh, zagovorniki uporabe člena 341 in pravi, da gre za črtanje. Gre za in zato tudi niso podpisali tega zakonnega predloga. In na ta način bi lahko vsak poslanec uh, pr predlagal tak predlog spremembe. Drugo tveganje je glasovanje na plenarnem zasedanju. Plenarno zasedanje lahko reče da ali ne. To je drugo tveganje. Na to nihče ni. Uh, računal na to. In še tretje tveganje. E, več nas je že o tem govorilo. In sicer Evropska komisija je že predstavila predlog. In predlog se imenuje uredba o Evropski agenciji za sodelovanje in usposabljanje policijskih sil in s katero se razveljavlja eh, sklep PNZ, ki je sedaj veljavi. In sam sem poročevalec pri tem zakonodajnem predlogu komisije. Če bo ta eh, predlog uspel, potem se vse razveljavi in potem nimamo več postoječega eh, sklepa. Torej, če naj zaključim je čim bolj konstruktivno, kot sem začel na začetku. Če imam redni zagonalni postopek, potem moramo priti do medinstitucionalnega sporazuma med svetom, parlamentom in komisijo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala. Gospod Tavares. Hvala, predsedujoča. Najprej bi zastavil vprašanje predsedstvu sveta in to isto vprašanje, ki sem ga prej zastavil tudi mađarskemu ministru. Seveda razumete, da je komisija že oblikovala pravni predlog in da načelo lojalnega sodelovanja predvideva, da uh, bi morale se eh, vse institucije odreči dejanjem, ki bi utegnile vplivati na mandat eh, komisiji, ki eh, oziroma ene od institucij, ki upravlja svojo nalogo. Kako torej lahko svet odloča o tematiki, ki je predmet pravnega predloga, ki ga je, oziroma zakonodajnega predloga, ki ga je predstavila komisija? Kako je to skladno z načelom lojalnega sodelovanja? In pa še uh, Eh, eno vprašanje imam za pravno službo. Naj samo eh, preverim, če sem prav razumel. Če sklep o cepolu ne bo dopolnjen, to pomeni, da pravno gledano sedež cepola ostane v Združenem kraljestvu in to pomeni, da je ta zadevna država članica Eh, zavezana, da naredi vse, kar je potrebno, da sedež tam ostane, dokler ta odločitev ni bila preklicana. To je vprašanje, na katerega lahko odgovorite zdaj ali ne. In pa še tretje vprašanje. In sicer gre za to, kaj bo parlament storil zdaj. Parlament seveda ne more imeti več postopku soodločanja na isto temo. V kakšnem položaju bi se znašel parlament? To je vprašanje za vse nas, pa morda tudi za pravno službo, ki morda lahko pove kaj več. V kakšnem položaju bi se znašel parlament, tako politično kot tehnično gledano, če bomo hodili po dveh različnih poteh? istočasno. Torej, če bomo uh, odločali tako o predlogu komisije kot o predlogu sveta, ki ste nasprotujoča si. In pa še tretjič, naj pozovem uh, predsedstvo sveta, da razmislijo o tem, kar je povedala komisija in pa tudi, kar je povedala komisija pred mesecem dni, ko je govoril gospod Prives in uh, Eh, ki, ko, takrat je bilo omenjeno, da je odločitev sveta tehnično neustrezna in tudi vsebinsko problematična in upam, da boste to upoštevali. Hvala, gospa Gönc. Najlepša hvala, tudi sama bi se dotaknila istega vprašanja, ampak eh, nekaj drugega bi še prej povedala, glede na to, da komisija nadaljuje s svojim stališčem in da se še naprej izreka v prid združitve, ki jo predlaga, med, čeprav smo že večkrat povedali, da v odboru te združitve ne podpiramo. Vidimo pa, da se vedno znova pojavlja pritisk na cepol in mislim, da je naša odgovornost, da ustavimo ta pritisk. Kaj torej počnemo. Zdaj tu ponovno nekako povezujemo obe vprašanje, vprašanje združitve eh, in pa vprašanje sedeža, glede katerega imamo pač predlog, da bi ga predstavili v Budimpešto. In moje vprašanje se obrača na komisijo, na svet, pa tudi na pravno službo kakšen bi bil najbolj učinkovit način, kako bi lahko preprečili to vrstno negotovost eh, v zvezi s cepelom na splošno. In kaj ti mislim, da je pomembno tudi, da razčistimo zadeve glede Evropola, to je enako pomembno za nas. Skratka, želela bi si, da bi do konca današnjega sestanka imeli bolj jasno predstavo o tem, kako na najbolj učinkovit način razrešiti ta problem. Najlepša hvala, gospa Gönc, glede na to, da ni drugih kolegov, ki bi želeli besedo, najprej dajem besedo pravni službi. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej kar zdeva vprašanje, ki jih je zastavil gospod Tavares. Najprej naj povdarim, da to vprašanje ni bilo neposredno postavljeno, ampak načeloma lahko rečem, da dokler sklep o cepolu ni preklican, je v veljavi in to je v tem primeru še vedno pravni akt, ki je zavezojoč za Združeno kraljestvo, kar zadeva zagotavljanje eh, sedeža za cepol. Seveda pa ta obveznost kot taka ni zapisana v sklepu o Cepolu, kajti obstaja sporozum o gostovanju sedeža med Cepolom in vlado Združnega kraljestva in v 21. členu tega sporozuma v tretjem odstavku je predvideno, da v primeru, da se sedež Cepola preseli in zapusti območje Združnega kraljestva, ta sporazum ne velja več, potem ko preteče obdobje, ki je razumno potrebno za eh, odtujitev premoženja cepola. Torej, niso stvari povsem jasne, ampak načeloma vidimo, da ima vlada Združenega kraljestva obveznost, da zagotavlja sedež cepolu. Kar pa zadeva drugo vprašanje, ki ga je tudi zastavil gospod Tavares, če bi prišlo do dopolnitve sklepa o Cepolu in če je sprejeta tudi uredba o Europolu, kot, pred, kot jo predlaga komisija, potem bo uredba o, o Europolu preklicala sklep o Cepolu, ampak preden je ta sklep preklican, ga je še vedno mogoče dopolniti. Tako da lahko imamo usporedno Eh, manda, eh, torej eh, spremembo sklepa o cepolu, na to pa lahko naknadno uredba o Europolu prekliče sklep o cepolu. O tem, kaj se bo zgodilo, boste seveda odločila so zakonodajalca, ampak mogoče je z naknadnim sprijetjem uredbe o Europolu preklicati sklep o cepolu. Vsaj mi tako vidimo stvari pravno gledano. In pa za konec še vprašanje gospe Gönc v zvezi s tem, kakšna je prava pot naprej. To je seveda odvisno od tega, kako se bo, boste odločila so zakonodajalca. Mi bi samo povdarili, da je pomembno, da glede na eh, skupno izjavo in eh, vse ozance, da vsak zakonodajalec upošteva stališče druge institucije, ampak to so akti, ki niso zavezujoči in kakršnokoli odločitev o preklicu sklepa o cepolu ali spremembi sklepa o cepolu, v vsakem primeru gre za eh, postopek, ki terja eh, normalen zakonodajni postopek. Najlepša hvala. Hvala, zdaj pa vračam besedo litvanskemu predsedstvu. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Lahko sem zelo kratek in se strinjam s komentarje pravne službe sveta in to je tudi pristop, ki ga zasleduje svet. ne želimo v tem primeru ustvarjati kakršnega koli precedensa. In ponovno naj povdarim, da smo pravzaprav talci obstoječega položaja. Ko je komisija predložila svoj predlog o Europolu, eh, je začel teči postopek, ki pa, kot vemo, ne bo končan do marca. Toliko je jasno. Eh, smo pa vendarle v položaju, ko je Združeno kraljestvo eh, pokazalo pripravljenost oziroma željo, da se preneha izvajati sporazum med eh, Združenim kraljestvom kot gostiteljem in Cepolom glede sedeža Cepola v Bransfeldu. To je pravica Združenega kraljestva, kot je ustrezno navedla pravna služba. Take so realne okoliščine in temu primerno je potrebno ukrepati. Posem se strinjam eh, z opredelitvijo pristopa, potrebujemo džentlmenski eh, sporazum med vsemi pristojnimi institucijami v Uniji. In to situacijo je potrebno razrešiti na tak način, da CEPOL kot agencija Evropske unije, ki je pristojna za usposabljanje uradnikov pregona, torej da moramo tej agenciji zagotoviti možnost, da nadalje opravlja svojo dejavnost. Potrebno je razrešiti negotovost, ki je posledica trenutne situacije. Komisija je prej dejala, da niso v pobudi sveta videli nikjer zapisano, da gre za, za, za začasno preselitev ampak mislim, da imamo veliko manevrskega prostora, da v prihajajočih pogajanjih najdemo kompromis in da pri tem uporabimo običajen zakonodajni postopek. E, vsekakor pozivamo vse institucije, da se usedejo skupaj in da najdemo neko hitro rešitev, kajti upoštevati moramo, da imamo zaenkrat samo neko začasno rešitev eh, da pravzaprav govorimo samo o neki začasni odločitvi, ki jo je potrebno sprejeti. Ministri so izrabili pravico, ki jim jo daje skupni pristop. Ta odločitev sicer ni pravno zavezujoča, ampak svet ima pravico opredeliti v kateri državi in v katerem mestu naj bi bil začasni sedež oziroma kam bi ga lahko začasno preselili. Če se glede tega seveda zedinimo, če do tega ne pride, bo namreč zelo pomembna agencija ostajala v negotovem položaju in ne vem, komu bi taka situacija koristila temu pa nimam kaj dodati. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Mislim, da lahko zaključimo to razpravo za danes, oziroma še prej gospod Tavareš. No, gre pravzaprav za postopkovno zadevo, kajti predstavnik predsedstva je dejal, da ima država članica pravico preklicati izvajanje sporazuma, kot je povedala pravna služba, ampak vsi smo slišali, da je pravna služba tudi povedala, da, ima, da je država zavezana še naprej zagotavljati sedež cepolo. Tako da mislim, da je stvar eh, ravno nasprotna in za zapisnik ne povdarim, da je bilo govor, oziroma da, da sem zastavil tudi vprašanje v zvezi s četrtim členom pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s eh, skladnostjo načeli in da na to nisem dobil odgovora. Se boste odzvali? Ja, tudi mi kot svet ni zadovoljen s to situacijo. Tudi nas ni razveselilo, da je Združeno kraljestvo povedalo, da ne namerava več zagotavljati sedeža, ampak vsekakor sporozum o sedežu med Združenim kraljestvom in Cepolom tudi predvideva to možnost, da se sporozum preneha izvajati. Posledica tega pa je predmet nadaljne analize in morda po tej plati oboji oziroma vse institucije potrebujemo eh, več komentarjev, eh, poslu, potrebujemo dodatna mnenja pravnih služb glede tega, kakšne sankcije, če lahko tako rečem, bi lahko uporabili v tem primeru. In tudi tu imamo manevrski prostor za pogajanja, tudi glede tega, kako preprečiti posled negativne posledice tega položaja in kako se odzvati na pobudo, ki jo je dal svet. In moram podariti, da med 25 članicami ni Združnega kraljestva, ni Irske in ni Danske ki ima, kajti vse te tri države imajo seveda drugačen status. Najlepša hvala. Se želite odzvati? Zelo na kratko, prosim. Najlepša hvala, predsedujoča, za to priložnost. No, glede na to, da je komisija eh, se oglasila tudi že na zadnjem sestanku tega odbora in eh, da je od tlej bil narejen določen napredek, komisija eh, opaža oziroma ve, da je prišlo do konstruktivnega napredka eh, pri obeh sozakonodajalcih glede predloga o Europolu. Komisija želi izkoristiti ta zagon in še naprej spodbuja eh, sporazum oziroma dogovor v prvi obravnavi, če bi bilo to le mogoče. Za komisijo pa velja, da je potrebno na sprašanje sedeža Cepola eh, gledati kot na del funkcionalne reforme usposabljanja uradnikov pregona. Gospa Gönc je omenjala združitev eh, Cepola in Europola, zdaj po mesecih pogajanj je jasno, komisija je tudi to že povedala, da bomo razmišljali o rešitvi, ki bi bila spremljiva za vse, vsekakor pa mora ta rešitev zagotavljati tako sinergije kot racionalizacijo. In v tem kontekstu izredno eh, pozdravljam predlog poročevalca gospoda Demere, da bi sklenili nek medinstitucionalni sporozum ali da bi imeli medinstitucionalno razpravo, v kateri bi razmišljali o novih možnostih, kako naprej in lahko bi razmišljali naprimer tudi o možnosti eh, tega, da bi eh, bila oba, bili obe instituciji v istem mestu, pa vsa, bi vsaka imela svoj sedež in da bi še naprej ostali tudi funkcionalno avtonomni. Tudi mi v komisiji smo zaskrbljeni glede cepola, glede njihovih zaposlenih in eh, tudi mi želimo čim prej zagotoviti gotovost. Najlepša hvala. Hvala, s tem zaključujem to točko na dnevnem redu. Hvala vsem sodelujočim v tej razpravi. Mislim, da se bo razprava nadaljevala. Hvala kolegom za vse prispevke. Zdaj pa gremo na sedmo točko na dnevnem redu. Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013, pročevalka je gospa Infeld. Kot se spomnite, gre za poročilo, ki ga predvideva eh, člen 104 in v zadnjih dveh poročilih, ki smo jo že prejeli, je šlo za poročili Hautala in Sargentini. In tudi Dite. Ne bom se spuščala v podrobnosti, bom raje dala besedo gospe Intveld. Najlep povem, da so nas informirali. Zdaj bom počakala, da kolegi zapustijo dvorano, če želijo, Prosim, želeli bi nadaljevati. Yes, I need to be more strict. So. Ne, moram biti strožja. Torej, bili smo in obveščeni, da bo gospodoben domestil gospod Pos kot poročevalec v senci. Zato bo poročilo najprej gospa Intevelt in to pa poročevalec v senci. Izvolite. In gospa predstojoča, da. Nekaj časa je trajalo, da smo eh, znova dali to poročilo na dnevni red po poročilu gospe Hautala, vendar upam, da bomo ob koncu mandata tega parlamenta imeli poglobljeno razpravo o vprašanju preglednosti in dostopa do dokumentov. Sama menim, da je to ključno za prihodnost Evropske unije če se ogledamo zadje tega, tega konkretnega poročila, ugotavljam, da sedaj delamo po novi Lizbonski pogodbi. Prišlo je do uh, veliko nove sodne prakse od, od zadnjega poročila. Nekatere sem celo sama eh, predložila Evropskemu sodišču v Luksemburgu? In gotovo eh, vam ni ušlo, da ljudje, državljani želijo več preglednosti in več dostopa do dokumentov. Komisija in svet še posebej pogosto pravita, da preglednost lahko škoduje mednarodnim pogajanjem, recimo, vendar eh, mislim, da je ravno akta dokazala, da je velja obratno. Ravno pomankanje preglednosti škoduje uh, pogajanjem, ker ljudje zgubljajo zaupanje in ključna stvar mora biti, kako bomo spremenili kulturo, kako bomo spremenili staro kulturo. Uh, diplomatov, ki je bila Evropska unija še projekt diplomatov in uh, funkcionarjev, ki so želeli eh, skrivnostnost in eh, tajne podatke. Kako to sedaj spremenimo v kulturo Evropske unije, kjer imamo vključene državljane in kjer imamo res Evropsko unijo državljanov in kjer morajo državljani biti vključeni in politiki odgovorni. Torej, preglednost je ravno ključnega pomena za to, da povečamo legitimnost svojega dela in dosežemo javno podporo. Kar zadeva samo poročilo, ki ni preveč dolgo, naj povem nekaj tehničnega. Tole sem sestavljala v naglici in ugotavljam, da so določeni moji predlogi eh, zapisani v vodnih izjavah, ne pa v normatnem delu besedila, vendar to bomo že spremenili, zlasti tu za vodne izjave KLM in N torej to gre v normativni del besedila. Nisem želela ponavljati odličnih uh, priporočil, ki jih že imamo v drugih poročilih, v poročilu Hotla še posebej. Tam imamo priporočila in zato jih nisem vključila v svoje poročilo. In komisija in svet naj se odzoveta na eh, vsa priporočila mislim, da bi v svojih letnih poročilih svet in komisija se morala odzivati na to, kar parlament piše v svojem letnem poročilu o preglednosti. Drugo priporočilo je samo posebej omevno in sicer to, da nujno potrebujemo revizijo uredbe Nespremljivo je, da je to sedaj blokirano. To situacijo treba deblokirati. Za zapisnik naj povem, da nekateri kolegi želijo, da preprosto pogotnemo predlog komisije in sveta, zato da bi imeli manj preglednosti, zato da se tega znebimo še pred koncem mandata. Kaj takega ne moremo podpreti. Mi smo dolžni državljanom, to, da se do konca borimo za več preglednosti, več odgovornosti in ne manj. Potem se zelo zauzemam tudi za to, da imamo bolj preproste postopke. Sedaj kot državljanka imam tudi eh, sedaj veliko izkušnja s tem, kako je, ko zasnemo dokumente. Ko, gre, ko nam zavrne dostop do dokumentov, je edina možnost za državljana to, da toži. To potem traja leta in leta in leta. Sama sem se tožala pet let. In konec, konec postopka še ni zaključen. To je eh, neverjetno, ti stroški so ogromni, zato potrebujemo lažje postopke. Trenutno obstaja možnost, da se obrnete na Evropskega varuha za človekove pravice in to je zelo koristna možnost, vendar pa ne moremo e, torej prisiliti Evropskega varuha za človekove pravice, da obravnava, torej, oziroma da se, da se njegove sklepi izvrš, izvršijo, torej potrebujemo e, bolj enostavniške e, postopke. Potem bi še nekaj predlagala in mislim, da bi se to lahko odločili že danes. In sicer to, da bi vsaka institucija imela uradnika za preglednost. V zrnih državah eh, naprimer imajo nekakšno takšno roditev, ki mogo, mogoče ni idealna, vendar eh, morda bi lahko imeli mi uradnika za, pre, za preglednost, ki bi letno poročal na neodvisen način. Potem predlagam tudi, da bi vse institucije Evropske unije, vse agencije morale revidirati svojo notranjo ureditev glede poročanja o prekrških. E, torej tudi to, da je do žvižgač, je nekaj, česar ne moremo nikoli izključiti, če želimo doseči izvajanje demokracije in tudi to je demokratični uh, institut, vendar to mora biti res zasilni izhod in moramo poskrbeti za notranjo ureditev glede kršitev. Če pa moramo uporabiti žvižgače, žvižgači potrebujejo primerno zaščito. Mislim, da lahko izboljšamo tudi način, kako se predstavijo letno poročilo o preglednosti. Ta bi morala imeti vsaj enak format, tako da lahko lažje primerjamo številke in statistike. Potem imam komentar tudi glede uh, eh, programa o tako imenovani popustljivosti. Evropska komisija, direkcija za konkurenčnost želi vzpostaviti avtomatske izjeme, ko gre za program popustljivosti. Ne bom šla v podrobnosti, gre to zelo tehnično vprašanje. No, počasi bom prišla že do zaključkov. Moramo si tudi ogledati rutinsko uporabo razlogov za odstopanje, ki jih uporabljata komisija in svet. rutinsko se uporablja izjema zaradi varovanja mednarodnih odnosov. In to se preširoko uporablja. To je bilo že ugotovljeno v sodni praksi večkrat. In nerazumljivo je, zakaj komisija in svet zavračata uh, upoštevanje sodb sodišča. Potrebujemo postopke, kriterije in nadzor za določanje stopnje tajnosti podatkov in za odločanje o tem, kdaj imamo zasedanje za zaprtimi vrati. Sedaj imamo pravila glede preglednosti. Vendar, če komisija ali svet ali pa tudi Evropski parlament ali Evropol, kdorkoli drug se odloči določiti stopno tajnosti nekega dokumenta, potem temu lahko govorite le na sodišču, ni nobenih pravil glede tega, kako se določa stopnja zaupnosti. In to potrebujemo, potrebujemo pravila glede tega. Zato pozivam komisijo, da predloži kriterije in pravila za to. Poleg tega pa potrebujemo tudi nek nadzorni organ, ki mora preverjati postopke določanja zaupnosti podatkov, dokumentov, kajti zaenkrat tega nimamo. In kot poročevalka sem zelo kritična tudi glede delovanja Evropskega parlamenta, kajti mi sicer kritiziramo komisijo in svet, vendar tudi določene eh, zadeve treba preveriti tudi pri nas, Evropskem parlamentu. Torej moramo pomesti pred svojim pragom in moramo tudi Evropskem parlamentu poskrbeti za kulturo preglednosti. In kar zadeva časovnico. Rok za predloge sprememb je 13. januar. Februar je bilo glasovanje odbora Libe in potem na marčarskem plenarnem zasedanju. Verjetno bi bilo prezgodaj imeti glasovanje na, februarskem, na drugem februarskem plenarnem zasedanju. Veselim se razprave. No. Hvala, Sofi. Sedaj dajem besedo poročevalcem v senci. Gospod Vos, izvolite vielen Dank. Najlepša hvala. Takoj vodoma bom povedal, da ne bom mogel počakati na odgovor zaradi tega, ker se moramo deležiti glasovanja, ki je druge. Najprej naj predstavim mnenje gospe Zomr, ki danes žal ne mora biti tudi. Kot e LSA spoštujemo načelo, zagovarjamo načelo, da je treba zagotoviti čim več transparentnosti, čim več preglednosti. Sprašujemo pa se, mar ne bi prek preveč preglednosti lahko dosegli tudi netransparentnost. Namreč, če zagodovimo preveč informacij, če imamo možnost iskanja po prevečih informacijah, potem nekatere zadeve niso več tako enostavno dostopne. Zaradi tega menim, da bi morali ustrezno pretehtati, kaj točno, koliko in na kakšen eh, način eh, napravimo dostopno mislim, da ne bi smeli doprinesti k zmedi, če naj bi objavljali tudi nepomembne dokumente, kot se predlaga sedaj. Poleg tega se zastavlja vprašanje, v koliki meri moramo javnosti transparentno predstaviti čisto vse postopke. Tu je treba se poprašati po bistvenosti in nebistvenosti elementov. Poleg tega je uredba 1049 eh, res nekoliko zastarela in jo je treba res da uskladiti z Lizbonsko pogodbo. Vendar pa naj bi to, koliko razumem, se zgodilo v skladu s predlogom iz leta 2011, tako da že imamo priložnost, eh, da uredbo pristrežno prilagodimo. Seveda, če se zadeve nekoliko zatikajo, je treba razmisliti o tem, kako ustrezno nadaljevati. Treba se pa je osredotočiti na tisto, kar je praktično in kar je učinkovito. Tudi iz eh, gledišča državljanov, tako da jim ne zagotavljamo brez pregleda čisto vsega, kar imamo na voljo. Torej, torej da objavljamo res tisto, kar je bistveno po mojem mnenju so pomembnega vidika tudi dokumenti iz mednarodnih pogajanj. Torej, primer akta smo že enkrat navedli, da takrat eh, zadeve niso bile popolnoma transparentne, tudi sam menim, da je bilo tako. Ampak eh, glede na to, kar je dobila javnost v vednost, menimo, da bi lahko nekoliko omejili pravice, ko gre za dostop prek interneta. Ne vem, ali je šlo tu za premajhno dostopnost podatkov prek interneta ali kako. Vsekakor nisem prepričan, da je torej ta primer najboljši paradni primer za dejstvo, da bi morali zagotoviti več informacij, ki, ki so na voljo. Ampak, da bi torej med samimi postopki pogajanj objavili, posredovali podatke o lastnem pristopu, ki bi lahko bili torej na voljo tudi pogajalskemu partnerju. No, glede tega menim, da ta pristop ne bi bil smiselen, če želimo kaj doseči med pogajanji. Menim, da tudi ne bi bilo smiselno, da bi bile razprave poslanskih skupin Evropskega parlamenta javno objavili prek ustreznega prenašanja informacij. Gre namreč za to, da je treba nekatere zadeve ustrezno predmeti tudi interno. Morda bi lahko potem, po samih pogajanjih, objavili določene informacije, ampak ne moremo pa med samimi postopki pogajanj svojemu nasprotniku eh, predstaviti oziroma objaviti, kakšna je moja strategija. To se mi zdi problematično. Potem, kar se tiče glede letnih priporočil Evropskega parlamenta, torej, da je treba te ustrezno izvajati. To je dobra ideja. Sam pa poudarjam dejstvo, da ko podajamo priporočila in ko naj bi komisija potem ustrezno izvajala te priporočila ali kdorkoli, ki je v vlogi upravljavca, je pomembno, da vse skupaj temelji na pravni podlagi. Če pa gre za zadeve, ki nimajo pravne podlage, pa jih ne moramo izvesti. Torej, tu je treba. Mm, tumora upravljanja potekati na zakonski podlagi, torej obstajati mora zakonska podlaga za to, kar uvajamo. Če takšna podlaga ni zagotovljena, je res škoda in je treba takšen, eh, takšno pomankljivost odpraviti. Brez pravne podlage, po mojem mnenju, ne moremo postopati. Potem čisto na kratko še glede postopka, ki ga je omenila poročevalka. Menim, da je ideja načeloma dobra. Morda je treba zadevo še nekoliko podrobneje pogledati, če želimo izpostaviti kakšen konkreten element, kar se tiče same formulacije, torej glede tega, ali bi imeli uradnika za preglednost ali nadzornika. Menim, da izhodišče ni pravo, če želimo doseči napredek. Menim, da je treba v obstoječih strukturah najti priložnosti za napredek. Ne bi bil zato, da bi zadeve še bolj zapletli da bi torej pravni postopki lahko postali še bolj zapleteni, če bi morali najprej se posvetovati z uradnikom za preglednost, ki pa nima nikakršnih pravnih pristojnosti za ukrepanje in potem bi zadeva trajala še nekoliko dlje, sploh če bi morali vseeno izbrati sodno pot v končni fazi. Zadeve bi bile torej po mojem mnenju veliko preveč komplicirane. Skupina e LS si želi veliko bolj enostavne ureditve in menim, da so predlagani predlogi ravno obratni, da gredo ravno v obratno smer. Treba je najti enostavnejše strukture. Potem glede tega, da določeni forumi zahtevajo več preglednosti. Kaj to pomeni? Zame to pomeni, da med državljani obstaja enako zahtevo zahteva in potreba kot eh, pri posameznih gremijih. Če se pogledamo v volitve v Nemčiji, mislim, da ne moremo potegniti sklepa, da se sedaj ne zahteva nobena transparenca ali pa nobena zaščita podatkov več. Zaradi tega ne moremo sklepati, da če obstajajo zahteve v določenih forumih, da je lahko torej zabeležimo splošno gibanje, ki splošen trend glede večje dostopnosti do informacij. Torej, če želimo več podatkov v samem ozadju, lahko zahtevamo informacije in to je razumljivo, to je sprejemljivo. Menim pa, da to ni dokaz tega, da sedaj beležimo družbeni trend eh, potrebe po soodločanju in želje po pridobivanju več eh, znanja. Sama zahteva je sicer razumna, ampak eh, menim, da to ne bo podlaga, na kateri se bom odločil, da gre za splošen družbeni trend. Potem čisto nasplošno, če zaključim, menim, da je treba zagotoviti izboljšave, tako da bi vsebinsko zahtevo po večji transparentnosti še bolj utemeljili, tako da ne bi zahtev nekoliko preveč zameglili. Naš cilj bi moral biti dosegati rezultate. Hvala, gospod Vos. Gospa Sergentin, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. In hvala gospa Intervelt za zelo dobro poročilo, za zelo dobro osnutek poročila. Ne gre zgolj za nadaljevanje poročila moje kolegice Hautela, temveč gre za pravzaprav ponovno potritev dela Michaela Cashmana glede uh, dostopa javnosti do dokumentov. Kaj pa obžalujem? Obžalujem, da mi ki se zauzemamo za več preglednosti, mi skušamo najti rešitve na tako oskem področju. Recimo, vi predlagate uradnika za uh, preglednost v vsaki instituciji. Vendar, uh, kaj se zgodi, e LS je zapustil uh, dvorano in e LS. Ž, ž, si želi, da je vse skrivnostno in tudi če sodišče pravi, da to ni, ne se bi tako, še vedno ustrajajo pri tem. Zato bi rada delovala, delala z vami, gospa pročevalka, in bi rada povedala, da morate vse javno, razen če je to res nevarno za javni red. Lani smo v tej Eh, smo v tem parlamentu imeli poročilo o proračunskem nadzoru. Govorili smo o raziskovalnem novinarstvu. Sveda novinari morajo vedeti, kaj se dogaja pri sprejemanju odločitev in kaj se dogaja z evropskimi subvencijami. Uh, in ne smemo uh, omejevati našega dela. To je neprimerno. Omenjali ste akto. E, to me spominja na pogajanja z ZDA, TTP. Tudi tu ni dovolj transparentnosti glede tega, kaj obljublja Evropska unija v teh pogajanjih. Sveda ne boste razkrili svoje eh, strategije v pogajanjih normalno, vendar vseeno morate biti dovolj odprti s svojim državljani in politiki, morajo vedeti, kaj počne, počnete. Kaj me preseneča v tem pristopu, ki je poln skrivnosti? Da se bližnjavskim volitvam in državljanima vedno manj zaupanja v politike in kako bomo drugače zgradili zaupanje državljanov kot tako, da jim bomo pokazali, kaj počnemo in bomo rekli, delamo napake, vendar lahko vse vidite, kaj delamo. Vsakdo se lahko zmoti, to je človeško, eh, vendar mislim, da moramo eh, zagotoviti preglednost. Eh, varuh človekovih pravic mora imeti več pristojnosti raziskovalci, novinari morajo imeti več eh, pristojnosti in tudi žvižgače moramo bolj zaščititi. Torej, seveda moramo vedeti, zakaj gre. Hvala, ja, gospod Dejon. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. No, ne bo vse skupaj preveč nizozemsko, bom govoril angliško. Hvala, poročevalki. To je odlično poročilo tako kot smo tudi pričakovali od Sofije Intervelt, ko gre za to področje. Se Argentini sem nekoliko razočaran, da še celo sedaj, nekaj mesecev pred volitvami, kdo reče, da državljani ne potrebujejo podatkov Evropski uniji. Moje izkušnje so drugačne. Veliko nerazumevanja obstaja, pomankanje znanja. Vendar ne gre za to, da državljani tega znanja ne želijo dobiti. Ne, želijo več informacij. In državljani so zelo zaskrbljeni glede uh, te tipa torej nove, no, nove pogodbe z ZDA, o kateri se pogajamo. In Nimamo javne razprave. Nekaj dokumentov je pač ušlo v javnost, vendar prave razprave o tem, kaj se dogaja v pogajanjih, pa ni. In gre pa vendarle za neko pogajanje, ki bo zelo vplivalo na številnih področjih, zato bi tudi sam se zauzemal, da res mm, zagotovimo več preglednosti. Razumem, da ne moremo tekom eh, pogajanj razkrivati vseh podrobnosti, vendar mislim, da morajo državljani vedeti, zakaj gre zelo je dobro, da pozivate k večji odprtosti, ko gre za trialoge. Na nacionalni ravni je tako, da se pogajata parlament in vlada. Tu v Evropi pa to počnemo za zaprtimi vrati in mislim, da to ni prav. Mislim, da moramo povedati svetu, takšni so naši standardi, želimo si preglednost. In uh, to, to se mi zdi zelo pomembno in uh, tu lahko le podprem priporočilo Sofente Welt. No, Dročne zadeve bi pa morda še okrepil. Ni dovolj napredka, ko gre za uredbo 1049 oziroma ured, revizijo te uredbe. Um, in mislim, da bi morali tu okrepiti formulacijo to je nekaj, če se nišče ne razume, da ni napredka pri reviziji te uredbe, čeprav ima parlament jasno stališče glede tega, potem strokovne skupine. Dobro, da jih omenjate. E, torej, prišlo je do odločenega napredka glede tega in tudi to bi lahko vključili. Potem žvižgači, mislim, da je priporočilo nekoliko hlapno, kot je zaenkrat zapisano. Mislim, da bi lahko formulacijo glede žvižgačev okrepili pa jo bo še vedno mogoče izvajati. Torej, zaenkrat toliko, vendar naj povem, da sem res vesel, eh, da je osnutek počel tak, kakršen je in nisem prav nič naklonjen temu, da bi ošibili to poročilo. Podajonk, Sofi, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Bom odgovorila v nizozemščini. Običajno tega ne počnem. Vendar, da. Elas ni več z nami, tako da jim morda ne, ne rabim, ne potrebujem nameniti preveč pozornosti, pa vendar. Vseeno, slišala sem stavek preveč transparentnosti, tega ne razumem. Imamo primere držav, kjer, informac kjer so informacije avtomatsko smodejno na spletnih straneh, razen če obstaja resen razlog za to, da to ni tako. Potem vprašanje mednarodnih pogajanj. Ni treba odkrivati tople vode in zdi se, da ELS to želi doseči. Obstaja sodna praksa, sodniki in odvetniki so že povedali, kaj je treba storiti ne more biti kar vse samodejno skrivnost. Ne, potrebujemo strateški pristop in strateški pristop pogajanje je sveda lahko uh, zaupen, vendar to ni celotno besedilo. In tudi sodna praksa to torej, uh, podpira, tak pristop. Potem glede novih institucij in tovrstnih zadev oziroma ne, ne želim si novih institucij, če to ni potrebno. Tu odgovarjam gospe Sargentini, vendar gre za to, da imamo uh, pravico do dostopa do podatkov, do dokumentov, vendar v praksi to ne deluje vedno, tudi če so pravila takšna postopki do določene tajnosti podatkov so nejasni. Torej, ni nobenih kriterijev za to, ni nobenega nadzora. In vse, kar lahko storite, če vam zavrne vstop do podatkov, je to, da tožite. To je prezahtevno. Preglednost, torej, da imeli uradnika za preglednost, to ne pomeni, da bi obravnaval vsak zahtevek posebej. Ne, to, to bi morala biti neka oseba, ki bi dala na svete in ki bi pripravljala letna poročila glede odprtosti, preglednosti v neki instituciji ali, ali agenciji. To bi bil nekdo, ki bi neodvisno pregledoval uh, to vprašanje. Veselim se predlogo sprem strani Guje in Zelenih, zato da bomo dejansko okrepili to poročilo. Torej, res se veselim vaših predlogov sprememb. In naj zaključim in se, in se navežem na prihajajoče volitve. Mislim, da je zelo preprosto. Če vi kot državljani želite živeti v nevednosti, potem volite za ELS. Če pa želite nekoliko več informacij o tem, kar se dogaja, potem morate glasovati za koga drugega. Torej, sedaj smo v času pred volitvami in mislim, da morajo vse politične skupine jasno povedati, kakšno je stališče. Sedaj je čas za to. In v nasprotju s tem, kar meni gospod Vos, meni, da ljudem pomembno, kaj se dogaja. Spomnite, kaj se je zgodilo pri, pri Wikileaksu in, in tako naprej. Jasno je, da ljudje si želijo vedeti, kaj se dogaja. Ljudje nimajo dovolj zaupanja v evropske institucije. Če jih morda eh, nekaj ne zanima, je to njihova pravica, vendar pa imajo vedno pravico do dostopa do informacij. Hvala. Uh, Hvala, gospod Intovelt. Mislim, gremo lahko sedaj še na zadnjo točko dnevnega reda, ker nišče ne želi besede. Hvala so deadline for amendment. You... Rok za predloge sprememb ste ga omenili 13. januar, da. Se upravičujem, nisem videla. 13. januar je datum za vložitev predlogov sprememb. In zadnja točka današnjega srečanja gre za oceno pravosodja na področju kazenskega sodstva in pravne države. Besedo takoj predajam gospe Gönc, ki bo predstavila osnutek poročila. Vedeti pa morate, to je postopkovna pripomba, da je naš odbor prosil za pooblastilo pri tem poročilu in da je predsednik konference predsednikov odborov podal pozitivno mnenje 27. novembra, sedaj pa še vedno čakamo na dokončno odločitev konference predsednikov. Gospod Gönc, prosim. Najlepša hvala. Tudi sama bi začela s temi procesnimi vprašanji, postopkovnimi vprašanji, glede na to, da čakamo na dokončno odobritev glede tega poročila in čakamo že od maja, kar je več kot pol leta. Takrat je potekal sestanek koordinatorjev in soglasno je bilo to poročilo odobreno. Potem pa se je vnev spor med odborom Libe glede področja oziroma glede obsega samega poročila. Novembra Na konferenci predsednikov odborov je to potekalo. Pred, predčakovali smo, um, da bo konferenca predsednikov to obravnala prejšnji teden in pripravili smo poročilo. In čakamo še vedno na končno potrdilo. Predno začnemo torej z obravnavo samega, same vsebine poročila, bi vas kot predsedujoča današnjemu sestanku prosila, da se obrnete na konferenco predsednikov in jih jasno vprašate. Res jasno, da oziroma jih prosite, da naj to točko uvrstijo na dnevni red na srednje konference predsednikov, kajti naj z delom ne moremo nadaljevati. Jasno je, da potrebujemo nekaj časa za prevode, da to zahteva časovnica. Prav tako pa je, bila, je treba potrditi torej, okvirno časovnico. Čeprav vem, so skupine imenovale tudi um, poročevalce v senci. Mislim, da so to kupile vse poslanske skupine, ne pa ELS-a, kolikor vem. Tako da vas res prosim, da prosite konferenco predsednikov, da zagotovi napredek eh, pri tem vprašanju. Ne vem, kaj se je zgodilo. Upam, da ima kdo kaj več informacij o tem. Potem glede same osebine. Največ samo spomnim, kako so se zadeve začele. Začelo se je tako, da je komisija predstavila svoje sporočilo o pregledu pravosodja. Menili smo, da bi morali to razširiti tudi na področje kazenskega prava, glede na to, da je to zelo pomembno z vidika človekovih pravic in z vidika vprašanj pravne države. Večkrat smo omenili, da je zelo pomembno, da vzpostavljamo zaupanje med državami in članicami na teh pomembnih področjih. Prav tako je treba zagotoviti, da pa pogodbi urejate področ, sodelovanje na področju temeljnih vrednot, eh, na področju sodelovanja v civilnih in eh, upravnih zadevah. Prav tako je v poročilu omenjena Agencija za temeljne pravice in da neodsodnost eh, sodstva predstavlja vprašanje v številnih državah članicah. Tako da bi radi odrazili tudi ta element v poročilu in upoštevali sklepe tega priporočila. Prav tako je pomembno, da so različne komisije navedle šest elementov eh, pravne države, kar pomeni, da imamo na voljo zelo dobro orodje za prihodnost, ko bomo redno ocenjevali situacijo glede pravne države v posameznih državah članicah. Danes smo z gospod Redingovom že razpravljali o tem, da je parlament v različnih poročilih pozval k širitvi obsejčih mehanizmov zato, da bi spoštovali drugi člen in eh, temeljne vrednote Evropske unije. Prav tako smo vodili več razprav glede tega, kako to storiti na enakopravni ravni brez eh, dvojnih standardov. Preučili smo torej nekatere predloge v tem osnutku poročila. Po eni strani pravimo, da bi točkovnica za pravosodje morala zaobjeti vsa pravosodne področja, tudi kazensko pravo in tudi druga, tudi, ko gre za neodvisnost eh, sodišč, na primer. Tudi delo organa SEPEŠ je zelo pomembno. Gospa Reding je danes že dejala, da obstajajo nekatere težave na področju tega organa in da so bile o tem že upravljene ocene v preteklem letu. Prav tako predlagamo, da bi morali torej pregled pravosoda predstaviti nacionalnim um, vladam in da bi morali potekati tudi. Um, sestanki z vsemi parlamenti držav članic, torej v medparlamentarnih srečanjih. Prav tako pozivamo v poročilu k temu, da bi čim hitreje vzpostavili mehanizem za ugotavljanje skladnosti z drugim členom za spoštovanje temeljnih načel Evropske, temeljnih pravic Evropske unije. Potem Kar se tiče odzivov komisarke Redingove na začetku tega sestanka, smo izpostavili tudi vprašanje, kdaj ne bi to bilo pripravljeno. To je čisto na kratko vsebina poročila, ki je pravzaprav trenutno neobstoječ dokument, ko smo že ravno pri razpravah o oblikah dokumentov. Kot vidimo pri obravnavi dosjeja Sejpol, kot tudi um, iste razprave o poročilu glede vsajanju pravosodja. Še vedno čakamo torej na potrditev konference predsednikov in se želimo čim hitreje napredovati na tem sežnju. Najlepša hvala, glede na to, da nihče drug eh, več v dvorani se ne izmirnuje Kinga, bi vprašala, če bi še kdo rad besedo vseeno. Sama sem eh, razumela vašo prošnjo in jo bom eh, prosredovala sekretarjatu. Prosila bom, da pripravi dopis glede tega. Dokaj nenavadno je, da imamo celo rok za predloge sprememb. V mojem dokumentu piše, da je to 10. januar oziroma rok za vložitev pre, predlogov sprememb bomo morali preložiti. To je vse, kar lahko rečem. Najlepša hvala vsem, da ste bili prisotni in da ste sodelovali na današnjem svetenju. Sedaj zaključujem današnjo sejo. Jutri začnemo ob 9. zjutraj. Najlepša hvala vsem in lep večer.